Okay, thank you, gentlemen of the press. Hvala lepa predstavnikom tiska. Zdaj pa moramo začeti z delom. Dobro jutro, dame in gospodje. Z nami je kandidat za komisarja, gospod Karel de Kucht. In naj, najprej povdarim pomen današnjega postopka. Treba je počrtati, da gre za ključni trenutek v imenovanju Evropske komisije, ki bo služila evropskim državljanom v prihodnih petih letih. To vrstne zaslišanja so izjemnega pomenja, saj prispevajo k demokratičnemu nadzoru, ki ga le Evropski parlament lahko izvršuje nad izvršno oblastjo Evropske unije. Pomen tega zaslišanja je še povečalo dejstvo, da je Lizbonska pogodba temu parlamentu in temu odboru podelila nova pooblastila, ko gre za oblikovanje evropske trgovinske politike. In zato mora kot takšen ta parlament biti popolnoma obveščen o tem, kaj lahko pričakuje od prihodnega komisarja pristojnega za trgovino, preden glasujemo o celotnem kolegiju komisarjev v prihodnih tednih. Evropski parlament ima z Lizbonsko pogodbo nova pooblastila soodločanja in s tem Evropski parlament postaja institucija, ki daje dodatno legitimnost Evropski trgovinski politiki. To je zelo dobrodošel razvoj dogodku, zelo dobrodošel ustavno-pravni razvoj in v imenu članov tega odbora vam lahko povem, da se zelo veselimo izvrševanja svojih novih pooblastil v sodelovanju s komisijo in svetom. Naj začnem s tem, da vas spomnim, da v skladu z smernicami za potrditev komisije in v skladu s poslovnikom parlamenta. Parlament ocenjuje kandidate za komisare na podlagi splošnih eh, sposobnosti evropske zavezanosti in tudi znano, znanja na področju svojega portfelja in pa komunikacijskih sposobnosti. Naj podarim, da pred zaslišanjem kandidat za komisarja pripravi tudi pisne odgovore na vprašalnik. Njegovi pisni odgovori so tudi že bili razdeljeni vsem poslancem v vseh jezikih. Obenem smo v skladu s pravili strani komisije dobili tudi izjavo o finančnih interesih kandidata za komisarja, vključno tudi z življenjepisom. Še nekaj pripom glede postopka, glede načina dela. Tolmačenje zaslišanja je na voljo v 22 jezikih Evropske unije. In naj vas tudi prosim, da ne drvite preveč v svojih prispevkih, zato da bo komunikacija potekala kar se da gladko. Naj vas tudi spomnim, da je današnje zaslišanje emitirano tudi na spletni strani Evropskega parlamenta, prav tako pa bodo posnetki zaslišanja dostopni preko iste spletne strani. Prav tako bodo magnetogrami na voljo, kar se da kmalo po zaključku današnjega zasedanja. Prav tako vedite, da imamo poleg te dvorane še dodatno dvorano za spremljanje zaslišanja, v kateri bo na voljo zvok in slika iz te dvorane, gre za dvorano A5G3. Zaslišanje bomo oblikovali na naslednji način. Skupno trajanje zaslišanja bo tri ure. Samo porazdelitev govornikov imate v gradivu. Najprej bo podal kandidat za komisarja uvodno izjavo, največ deset minut. Temu bo sledila razprava v skupnem trajanju približno dveh ur in štiridesetih minut. In sicer po načelu ping-pong v pet in štiri minutnih sklopih. Začeli bomo torej s prvim sklopom, kjer bo vsaka politična skupina imela po pet minut, kar pomeni enomintno vprašanje, dvominutni odgovor gospoda Deguhta, dodatno vprašanje ena minuta in dodatni odgovor ena minuta, skupno pet minut. Kar pa zadeva štiriminutne bloke, Tukaj bo vprašanje eno minutno, odgovor tokrat eno minutno, dodatno vprašanje eno minuto in dodatno, dodatno odgovor eno minuto. Prosim poslance, da se omejite strogo na eno minuto na vprašanje. In eh, prvo in pa dodatno vprašanje v vsakem sklopu mora zastaviti ista oseba in dodatno vprašanje mora biti navezano na prvotni odgovor kandidata za komisarja. Dodatnih vprašanj ni možno izkoriščiti za izpostavljanje drugih nepovezanih tem. Predsedujoči si prav tako pridržuje pravico, da ne dovoli vprašanj, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev. Prav tako bomo strogo uveljavljali omejitev časa za govor. Naj vas tudi obvestim o tem, da je sekretarjat odbora INTA skušal vstopiti tudi v stik s predstavniki nepovezanih poslancev, vendar brez uspeha in zato bomo pet minut, ki naj bi jih namenili tem poslancem, dodali k času, ki je na voljo za zaključno izjavo kandidata za komisarja in pa predsednika odbora ob zaključku zaslišanja. Tako bo ta čas, ki bo na voljo ob zaključku zaslišanja, deset minut in ne pet minut, o katerih je bilo govora najprej. Po zaključku bo komisar in le komisar podal tudi izjavo za tisk. Toliko torej o samem postopku in o načinu dela, zdaj pa predlagam, da se kar lotimo zaslišanja samega in gospod Tegošt, besedo vam kar predajam za vaš uvodni nagovor. Izvolite deset minut. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veseli me, da imam danes priložnost, da se predstavim pred vašim odborom v prisotnosti predstavnikov tudi drugih odborov, ki so pristojni za mednarodne zadeve in da na ta način tudi podam svoje stališče glede mednarodne trgovine. Upam, da bo to prve, prvo in ne zadnje srečanje te vrste v 15 letih izkušenj z Evropskim parlamentom in tudi kot komisar za razvojno, vpraša, za razvojno vprašanje sem dobil velik upogled eh, v to, kako na ta način zagotavljamo legitimnost Evropski uniji. Z Lizbonsko pogodbo vloga Evropskega parlamenta pri odločanju v Evropski uniji postaja vse pomembnejša, še posebej, ko gre za trgovinsko zakonodajo in za trgovinske sporazume. Spoznam se na področje mednarodne trgovine, kot eh, ministra za zunanje zadeve in zunanje trgovino, sem eh, pridobil veliko izkušenj na tem področju, še posebej nasplošno na področju mednarodnih odnosov. Zastopal sem kraljevino Belgijo na ministerskih zasedanjih Evropske unije in tudi na ministerskih konferencah STO v Hongkongu leta 2006 in v Ženevi leta 2008. Poleg tega sem eh, v tem času vodil tudi trgovinske misije v številne tretje države. V številnih letih, kar sem aktiven v politiki, sem eh, si pridobil potrebna znanja za pogajanja. Kot poslanec v Evropskem parlamentu in potem tudi v belgijski nacionalni politiki sem pridobil veliko izkušenj in eh, navezal veliko zavezništev eh, tudi preko političnih in ideoloških meja. To je nekaj, kar je potrebno na dnevni ravni, tako na belgijski kot evropski ravni. Če se lotim svojega portfelja, to trgovina je, bila, eh, je bilo vedno pomembno gonilo razvoja v Evropi in drugot. In tudi danes nam to pomaga pri tem, da uh, najdemo izhod iz teh težavnih gospodarskih razmer. Dolgo časa podpiram dvojnost evropske trgovinske politike, namreč odprti trg, podprt z mednarodnim trgovinskim sistemom. Ampak to ni neko simplistično zaverovanje v odprti trg in svobodna trgovina. Svobodna trgovina mora biti orodje, ki generira stabilnost eh, eh, in eh, razvoj in blaginjo. S podporo ustreznih institucij pa svobodna trgovina zagotavlja koristi vsem. S podporo pomembnih ukrepov je to pomembno orodje za podporo trajnostnega razvoja človekovih pravic. Eh, poleg tega pa je odprtost našega lastnega trga nekaj, kar spodbuja inovativnost in kreativnost tudi doma in je tudi najboljši način, kako se zagotovimo pozicijo v mednarodni trgovini in zagotavljamo tudi odprtost v tujini. Evropska unija mora voditi s svojim zgledom in to ne pomeni, da lahko sprejemamo nepoštene trgovinske prakse ali pa protekcionizem drugih. In naravno zaradi tega v odgovor na vaša pisna vprašanja ustrajam na tem, da mora trgovinska politika temeljiti na širših političnih ciljih Evropske unije. Odkar sem se pridružil komisiji julija lani, sem še bolj spoznal pomembno medsebojno povezanost razvoja in trgovine in z vašim dovoljenjem bom še naprej budno spremljal to povezanost kot prihodni komisar za trgovino. Evropska trgovinska politika mora seči eh, z roko proti najmanj razvitim državam v svetu in jim pomagati pri razvoju življenjskega standarda na način, ki bo zagotovil večjo politično stabilnost in tudi družbeni napredek. Gospod predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci, dovolite, da orišem pet prioritet za evropsko trgovinsko politiko v prihodnih petih letih. Najprej moramo ohraniti in še nadalje okrepiti večstranski trgovinski sistem. V tem trenutku je STO pod velikim pritiskom. Njeni najpomembnejši projektu ali 2001, krok iz Dohe, le počasi napreduje. Prav tako je potrebno zgraditi mednarodni trgovinski sistem, ki temelji na pravilih in ki je transparenten in eh, tudi sistem reševanja sporov je eden najpomembnejših eh, dosežkov 20. stoletja. STO naj si bo forum, v katerem smo rešili dolgotrajoči spor okrog eh, banan ali pa v okviru katerega smo preprečili to, da je svet zapadel v spiralo protekcionizma, je pomembno javno dobro. In na ta način se je svet izognil valu protekcionizma v trenutni gospodarski krizi. Ne pozabimo, da v primerjavi z drugimi mednarodnimi organizacijami STO predstavlja najbolj napreden model globalnega vodenja in upravljanja, ki obstaja in zato moramo še naprej vlagati politični kapital v ta model. Prav tako moramo okrepiti trgovino in pa investicije na dvostranski in regionalni ravni kot dopolnilo, ne pa kot nadomestek tistega, kar lahko dosežemo na multilateralni ravni. Indija, Kanada, Ukrajina, Latinska Amerika, Euromed, to so tista področja, ki bodo v naslednjih dveh letih verjetno dominirala eh, naše delo. Eh, prav tako se bližajo pogovori s Singapurjem in pa krepitev naših trgovinskih odnosov s Kitajsko. Prav tako je pomemben prehod na gospodarsko zelo pomembne trge, še posebej v Aziji, kakor tudi globja Eh, integracija za našo neposredno soseščino. Sporazum s Korejo, ko bo podpisan, eh, boste tudi prejeli v potrditev skupaj z eh, izvedbenimi pravili. Po mojem mnenju je to dober dogovor, dogovor, ki bo v veliko korist našemu gospodarstvu in veselim se že razprave o tem tukaj v tem odboru in tudi v plenumu Evropskega parlamenta. Tretjič. Gospodarsko sodelovanje z drugimi vodilnimi gospodarstvi v svetu moramo ponesti na više ravan, še posebej, kar zadeva ZDA in Kitajsko. Pri ZDA je ključni eh, izziv odpraviti omejitve ne na meji, ampak eh, potem, ko je meja že prečkana. To predvsem izhaja iz zakonodajnih obveznosti. Nedavna študija nam več kaže, da bi lahko dosegli velike koristi, če uspemo preseči eh, netarifne omejitve. To so predvsem tiste prednosti, ki jih tipično pričakujemo od dvostranskih prostotrgovinskih sporozumov, o katerih se trenutno pogajamo. Prav tako je v evropsko-ameriškem kontekstu le redko vprašanje eh, socialni dumping in pa podobno. V prihodnem transatlantskem svetu, ki ga bom eh, sopredsedoval, bomo govorili tudi o tem. Kar zadeva Kitajsko, moramo vedeti, da Peking prevzema vse več odgovornosti kot globalni akter in zato upam, da bo Kitajska še naprej izboljševala in povečevala svojo odprtost na področju trgovine in investicij, vendar se mora izkazati tudi za odgovornega akterja, ki se bo lotil eh, težkih vprašanj, kot je naprimer eh, neustrezna vrednost valute. Četrtič, prostotrgovinske eh, sporazume z državami AKP moramo zaključiti ti sporazumi so bili temelj številnih kritik, tako strani držav AKP in civilne družbe v Evropi. In zato moramo nadaljevati z odprtim, fleksibilnim pristopom, v, ki smo mu sledili v zadnjih mesecih eh, in zagotoviti, da bodo ti sporazumi skladni z STO in da bodo spodbojili razvoj. In ravno na področju razvoja bomo imeli priložnost tudi, da oblikujemo nov splošni sistem preferencialov, ko bo sedanji sistem iztekel 31. decembra 2011. Na zadnje, v hudih gospodarskih časih mora komisija zagotoviti, da evropska podjetja, pa naj bodo to uvozniki, izvozniki eh, ali podjetja, ki konkurirajo z eh, uvozniki, podjetja, ki jih obravnavamo pošteno in imajo priložnost, da širijo svoje poslovanje. Zato nameravam nadaljevati z delom dosedanje komisije, eh, da bi izboljšali dostop do tretjih trgov. Prav tako nameravam uložiti več dela v razvoj nadaljnih inštrumentov trgovinske zaščite. Prav tako bomo preverili, ali lahko te inštrumente še nadalje izboljšamo eh, v luči tudi morebitnih sprememb, ki bodo postale potrebne po zaključku kroga iz Dohe. Prav tako moramo preučiti, kako bi lahko izkoristili nova pooblastila EU, ko gre za neposredne tudi investicije, kar zadeva zaščito in podporo evropskih eh, podjetij. Tukaj mislim, da moramo predvsem zagotoviti to, da bodo obstoječe sporazumimo med eh, državami članicami in tretjimi državami ostali v veljavi. Posledično se moramo odločiti tudi o prioritetah za novo evropsko investicijsko politiko, eh, prav tako kar zadeva zakonodajo držav, s katerimi se bomo pogajali. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, čaka nas veliko dela, eh, vendar potrebujem vašo pomoč, kajti sam tega ne morem doseči. V prihodnih mesecih bomo zato postavili temeljne gradnike, na podlagi katerih bo parlament v polni meri izvajal svoje nova pooblastila, vključen z novim okvirnim sporazumom med institucijama. In imate moja obljuba, da bom na vsaj na področju trgovine sodeloval z vami tukaj v odboru in v plenumu eh, z vso dolžno transparentnostjo, ki je potrebna za to, da boste lahko dobro opravili svoje delo. Ne bomo se vedno strinjali, verjetno, ampak eh, moja vrata bodo vedno odprta in vrščas sem pripravljen poslušati, učiti se in razpravljati. Kar zadeva podrobnosti našega sodelovanja, se morda k temu lahko vrnemo tudi eh, pri vaših vprašanjih, vendar pa lahko v izhodišču rečem, da Lizbonska pogodba eh, predstavlja pomembno kvalitativno spremembo v načinu našega sodelovanja. Kot predsedujoči, dame gospodje, v času, ki mi je bil dan na dan voljo, nisem mogel govoriti o vseh pomembnih vprašanjih, še posebej, ko gre za povezavo med trgovino in podnebnimi spremembami ali ko gre za povezavo med trgovino in spoštovanjem človekovih pravic. Upam, da boste ta vprašanja izpostavili v vaših vprašanjih, da bom lahko tudi glede teh vprašanj lahko izpostavil svoje stališče. Naj pa zaključim z, nadaljnim, z naslednjim eh, stališčem. Eh, mednarodna trgovina je ključen element naše gospodarske politike, vendar to ostaja nekaj, kar mora biti v službi naše družbe kot celote, ko gre za socialne pravice, dobro vodenje in upravljanje in eh, pravno državo. Gre za politični inštrument, na podlagi katerega mora tudi politika Evropskega parlamenta postati bolj razpoznavna. Hvala lepa. Hvala, gospod De Gucht. Prvi blok vprašanj in odgovorov bomo začeli s koordinatorji odbora ENTA oziroma predstavniki političnih skupin. Najprej predstavnik Evropske ljudske stranke, gospod eh, Kaspari. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod komisar. Veseli me, da ste ravno vi tukaj pred nami po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe, kajti kot eh, poslanec Evropskem parlamentu ste se v odbor za ustavne zadeve vedno borili za več pooblastil za Evropski parlament. Tukaj bi se rad eh, lotil dveh zadev. Najprej prostotrgovinski sporazumi. V vaših pisnih odgovorih ste nakazali, da naj bi v prihodnji podelitvi mandatov tukaj bil vključen tudi parlament. Ampak kako bomo zagotovili, da bo po zaključku pogajanj prišlo zagotovili to, da ne bo prišlo do sklenitve sporazuma, dokler se o tem ne izrači tudi parlament. In kot druge, skupna trgovinska politika postaja stane del skupne zunanje politike in kako boste zagotovili, da bo skupna zunanja trgovina, trgovinska politika ostala neodvisen portfelj in da ne bo to nekako zamegljeno v drugih portfeljih, kot je nekako to nakazalo nekaj drugih kandidatov za komisarja včeraj. Hvala lepa. Gospod Deguh, dve minuti v odgovor. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. To vprašanje bo zelo k malu nekaj, s čimer bomo soočeni, ko gre za to so trgovinske sporazume z eh, Korejo. Stvari so se z Lizbonsko pogodbo spremenile. Postali ste sozakonodajalec in morate dati soglasje k vsem prostotrgovinskim sporazumom. Zgodnja, zgodnje izvajanje teh sporazumov ni nekaj novega, to ni nekaj, kar bi se zdaj kar naenkrat pojavilo šele pri tem sporazumu s Korejo. To je standardna praksa v mednarodni trgovini. Ampak po drugi strani razumem to, kar pravite. Eh, zgodnje izvajanje pred soglasjem Evropskega parlamenta predstavlja političen problem in to bo potrebno rešiti v okvirnem sporazumu. Kar pa zadeva konkretno sporazum s Korejo, bi bil o tem vsekakor pripravljen razpravljati s tem odborom in eh, morda skupaj določiti neko časovnico, ki bi privedla do tega, da ne bo potrebno podati predloga za eh, zgodnje uveljavljanju sporazuma. Kar pa zadeva neodvisnost trgovinske politike od drugih politik, neodvisnost je vedno zelo, zelo relativen pojem. Ampak mislim, da je sama narava skupne trgovinske politike takšna, da bo leta ohranila svojo neodvisnost, kajti gre za eno redkih izključnih pristojnosti Evropske unije. Poleg tega ste vi sozakonodajalec in morate podati eh, svoje soglasje in zato je to tudi pomemben element zagotavljanja te neodvisnosti. Prav tako pa smo neodvisni od eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Eh, z njimi bomo seveda tesno sodelovali, vendar pa nismo sestavni del te službe. To samo v podporo moji tezi o neodvisnosti. Imam še nekaj drugih tez, vendar le dve minuti časa. Izvolite še eno minuto za dodatno vprašanje, gospod Kaspari. Gospod eh, komisar, če ostanemo pri tem področju, omenili ste, da Lizbonska pogodba z odnanjo trgovino postavlja zdaj v položaj, kjer imata komisija in parlament enako pomembno vlogo. Kako boste to zagotovili in kako boste že v obstoječi urediti zagotovili, da bo parlament pri uh, antidumping procesih, postopkih tudi vključen. Še drugo vprašanje s tem v zvezi. Kot komisar za zonanjo trgovino ste redno tudi v gosteh pri naših trgovinskih partnerjih v številnih državah članicah in eh, ali si morda lahko predstavljate, da boste v prihodnje s seboj na te pogovore povabili tudi poslance iz Evropskega parlamenta in da bi na ta način še bolj spodbujali parlamentarni dialog. Hvala lepa. Eno minuto za odgovor, gospod Degoht. Kar zadeva protidampinške postopke, ja, vsekakor boste pri tem imeli besedo, o tem bomo govorili, vendar pa odločitev ostaja v rokah komisije. To je sestavni del komitološkega postopka. In eh, pravica do veta pri protidampiških postopkih ni nekaj, kar je ravno skladno z Ljubljansko pogodbo, ampak eh, kar zadeva to, sem odprt in tukaj bo moj pristop ta, da bomo postopke temeljili na pravilih. Pristop ne bo političen in kar se da, tesno se bomo držali tega, kar piše v uh, ustreznih predpisih in pa v protidampinški zakonodaji, kar zadeva povabilo parlamentarcev na to vrstna popotovanja z veseljem. Ne vem, ali imam proračun za to ali ne, to je pa eno vprašanje. Je pa pomenilo, da razlikujemo med večstranskimi pogajanji, kot naprimer v okviru STO, kjer ste sestavni del delegacije EU, in pa dvostranskimi sporazumi, ker je zadeva bolj zapletena, kajti tukaj ni nujno, da bodo tudi na drugi strani s tem najbolj zadovoljni. Dobro, prehajamo na predstavnika skupine SD, gospod Kader Arif. Gospod generalni eh, komisarja, imate zelo jasno reputacijo, da govorite zelo jasno, tudi kar zadeva trgovinsko politiko Evropske unije, eh, je pomembno, da se pri mandatih, ki jih podeljujemo komisiji za glasovanje, eh, zelo držimo tega, kar je odloči svet in zanima me, ali nameravate tudi naš, nas vključiti v to. In eh, zanima me, kakšno je eh, vaše stališče tudi, kar zadeva perspektivo 2020. Trgovinska politika mora po našem mnenju biti povezana tudi z eh, resnično gospodarsko politiko in zanima me, ali boste tudi bolj jasno podprli aeronautično industrijo tudi v sporih med Boeingom in Airbusom, ki potekajo pred STO. Hvala lepa, dve minuti v odgovor. Kot prvo, kar zadeva sodelovanje z vašim odborom v pogajanjih. O tem sem se pogovarjal tudi s svojimi službami in generalnim sekretarjatom. Velik del tega bo odpadel na okvirni sporazum sicer, ampak konkretno se danes lahko zavežem naslednjemu v odgovor na to, kar sem tudi slišal strani zdaj že več članov odbora. Namreč, kot prvo potrebujemo širši, hitrejši tok eh, informacij strani komisije eh, vašemu odboru, ker bomo morali prečiti tudi, kaj lahko storimo z ravnanjem z eh, tajnimi oziroma zaupnimi dokumenti. Prav tako moramo pomagati vašemu odboru pri predelavi velike količine podatkov, še posebej preko ad hoc eh, briefingov. Prav tako je potrebno izboljšati povezavo med eh, vašim odborom in sekretarjem vašega odbora in pa višjimi uradniki migrantske lekcije za trgovino, da na ta način lahko izboljšamo svoje sodelovanje. No in na zadnje so pomembni tudi, eh, pomembni tudi redna poročanja o pogajanjih tukaj v Bruslju, kakor tudi tistih eh, večstranskih dogodkov, pri katerih so poslanci člani delegacije EU. Toliko za enkrat v okvirnem sporazumu bomo potem videli, kaj lahko storimo. Morda dodatno k temu. Kar zadeva vaše drugo in tretje vprašanje, pa moram resnično reči, da vam nisem uspel slediti, ker ste bili eh, tako hitri. Eh, verjetno je to stvar tega, da, ste, da imate le malo časa, ampak eh, morda tudi jaz težko spremljam. Zelo, zelo hitro izrečeno vprašanje, bi vas prosil, če, me, če mi lahko samo ponovite vprašanje. Ne gre za to, da ne razumem francosko, samo prehitri ste bili. Izvolite, naj vam priložnost, da morda nekoliko preoblikujete prvo vprašanje. Ja, bom še enkrat zastavil to vprašanje. Dejal sem, da mora nova strategija voditi evropsko trgovinsko strategijo v okviru vizije 2020. Eh, in zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega, še posebej glede na to, da je strategija Global Europe propadla. Prav tako menim, da mora trgovinska politika biti povezana v resnično industrijsko politiko, ki ustvarja dodatna delovna mesta. In zanima me tudi, ali boste javno podporili našo letalsko industrijo, eh, še posebej v kontekstu spora med Airbusom in Boeingom v, pred STO in tudi kar zadeva eh, naročilo eh, letal tankerjev. Gospod Arif, Agenda 2020 je nekaj, čemu težko rečemo, da je propadlo, kajti oblikujemo jo šele, tako da je morda nekoliko preuranjeno reči, da je zadeva propadla. Vendar lepa naj povem, da je trgovinska politika zelo, zelo pomembna dud. Kaj predvsem potrebujemo kot rezultat eh, do leta 2020? Več rasti, več delovnih mest z vso zaščito na področju sociale, ki jo tudi potrebujemo, ampak eh, rast je vsekakor nekaj, kar moramo poiskati drugot in zato potrebujemo dobro pripravljeno trgovinsko politiko. Kar pa zadeva Airbus, veste, da imamo tukaj dve tožbi, tožbo Airbusa proti Boeingu in pa obtožbo Boeinga proti Airbusu. Prav tako imamo že predhodno poročilo za Airbus, za Boeing tega poročila še ni in to pričakujemo nekje junija letošnjega leta. Mislim pa, da bi bilo zelo dobro, da sprememo odločitev enkrat, ko bosta obe poročili na voljo. Kaj ti v bistvu gre za ena in ista vprašanja. Tako da mislim, da moramo zadevo obravnavati povezano. Treba pa se zavedeti, da je to skoraj da že pravosodni postopek in tudi to je treba spoštovati. Hvala lepa. Nekaj sekund eh, več sem vam dovolil, kot je v prvem odgovoru gospod Degucht. Ni izkoristil vsega časa, ki je bilo na voljo. Tako zdaj pa nadaljujemo s predstavnikom skupine Alde, gospod Kazak. Ena minuta za prvo vprašanje. Sedatelj, gospodin eh, kandidat komisar, eh, bih iskal, da bi popitam, kako vi vištate eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod kandidat. Kakšno je vaše mnenje glede povezave med trgovinsko politiko in eh, zunanjo politiko Evropske unije? Kakšna bodo vaši odnosi z visoko predstavnico za zunanjo politiko? Boste branili specifiko trgovinske politike in kako bo nameravate zagotoviti, da ta politika ne bo žrtev partikularnih interesov. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je naslednje. In sicer gre za zasedanja odbora za trgovino. Ali bodo tudi predstavniki Evropskega parlamenta lahko sodelovali pri teh zasedanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve minuti za odgovor, gospod Degoht. Um, Hvala, predsednik. Po eni strani je trgovinska politika del naše zunanje politike in tako bi tudi moralo biti. Prav tako pa ima tudi svoje posebnosti in s tem sem ž, že odgovoril gospodu Kasparju. Mislim, da tukaj velja enako. Gre za eh, izključno pristojnost, komisija igra osrednjo vlogo, komisija je tista, ki se pogaja pri trgovinskih sporazumih. Pod Lizbonsko pogodbo bomo imeli še več eh, pristojnosti, naprimer pri neposrednih tujih naložbah. imamo torej več orodi za to, da se uveljavimo na mednarodni sceni. Po drugi strani pa je seveda zelo pomembno, da imamo dobro sodelovanje z odbori, pa tudi z visoko predstavnico. Seveda moramo rešiti tudi politično vprašanje. Če bi, na primer, govorili samo proti dumpingu, potem bi imeli postopek, ki bi temeljev na pravilih, ampak eh, slejko prej se omenijo tudi politični argumenti in zato bomo morali tesno sodelovati. Predpričam sem, da to ne bo predstavljalo nobenih problemov. Se poznam visoko predstavnico, ki je um, tudi moja predhodnica, komisarka za trgovino in eh, pozna to področje kar se tiče prisotnosti na mednarodnih konferencah. Prav gotovo je to zelo pomembno tudi v okviru STO. Zdi se mi, da ste spraševali tudi o odboru 133. To je odvisno tudi od dogovora za svetom, torej z državami članicami. Zato bomo o tem razpravljali v, na področju okvirnih sporazumov, ampak prav gotovo je to drugače kot pa uh, to, kar imam praviti za vašim vprašanjem o mednarodnih konferencah. Gospod Kazak, dodatno vprašanje? Gospodin komisar, razbir. Hvala lepa, gospod komisar. Sveda razumem specifiko samega postopka, kajti Lizbonska pogodba je vsekakor tukaj na tem področju še stvar interpretacije in prav tako je potrebno še vzpostaviti pravila sodelovanja med različnimi institucijami. Bi pa vsekakor rad slišal vaše zagotovilo, da ste zavezani temu, da Evropski parlament sodeluje pri vseh pogajanjih in da se prisotnost parlamenta zagotovi tudi v okviru zaseden odbora za člen 133. Zanima me, ali boste nam sporočili enake podatke, enake informacije, kot jih ti posredujete svetu, ali bomo mi deležni te istih informacij. Minuta za odgovor, gospod Deguht. Kar se tiče dokumentov komisije, tukaj ni nobenih problemov. Enake boste imeli kot svet in to ob istem času. Tudi to se mi zdi pomembno. Ne gre samo za dokumente, ampak gre tudi za način, kako jih dobite. Kar se tiče dokumentov preostalih eh, udeleženih skupin, mm, držav, sveta, držav članic, to je pa nekaj drugega. Prav tako vam bomo dali na razpolago vse študije, razpravljali bomo z vami o načrtovanju, skušal bom biti kar se da odprt. Kakor veste, sem bil evropski poslanec 15 let in uh, boril sem se za več odprtosti in za več pristojnosti parlamenta in to se ni spremenilo. Spremenil se, spremenilo se je samo moje mesto, sedaj sem na drugi strani. Uh, Um, prizorišča in nisem sam, imam tudi druge komisarje v kolegiju in tudi na to se moram ozirati. Hvala lepa. Besedo ima predstavnik zelenih, gospod Žado. Gospod komisar, tukaj za vami. Strategija globalna Evropa, Global Europe je nekaj, kar smo pripravili pred. Eh, prehransko krizo, gospodarsko krizo, finančno krizo, socialno krizo in predne so podjetne vprašanja postala eh, tako pomembna in so bila postavljena v tako ospredje. In eh, zdi se, da se je delo komisije potem osredotočilo zgor na, zgolj na trgovinske vidike tega. Zanima me, ali se vam zdi, da finančna, podnebna, prehranska vprašanja ostajajo vprašanja, ki so pomembna, vendar. Eh, jih pač ne boste obravnavali, ali pa ste zagovornik širše zastavljene evropske diplomacije, ki bo upoštevala tudi vse te ostale vidike. Hvala lepa, dve minuti za odgovor. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem pri svojem portfelju pristojen za trgovinsko politiko. To je pač moj portfel. Ostala vprašanja, ki jih omenjate, so v pristojnosti drugih komisarjev. Vendar je komisija kolegijski organ in sam se popolnoma zavedam, da trgovinska politika ni nekaj, kar lahko vodimo v zaprtem prostoru oziroma izolirano od ostalega, eh, kajti to ima vplive na finančni, finančno ureditev v svetu. Eh, vprašanje, kaj storiti glede odpiranja trga na področju storitev, eh, še posebej upoštevajoč to, kar se nam je zgodilo v finančni krizi, potem je tukaj podnebna, tukaj podnebna vprašanja. Vrh v Kobnihavnu je pokazal, kako težko je doseči tukaj rezultate. Zdaj, kako lahko zunanja trgovinska politika k temu prispeva, mislim, da lahko bistveno k temu prispeva, kajti financiranje držav v razvoju mora izhajati iz eh, gospodarstva in zato je razvoj gospodarstva v teh državah, v državah v razvoju ključnega pomena. Tako da se popolnoma zavedamo, da je tukaj potreben holističen pristop k trgovinske politike Evropske unije. In mimo grade je tako, tako ali tako posod v politike. Mislim, da se ne moramo iti politike na način, da probleme popolnoma segmentiramo. Vedno je potreben nek holističen, celovit pristop, treba pa se je zavedati, da so konec koncev drugi kolegi pristojni za določene elemente eh, tega, kar ste omenili, tako da bo to zahtevalo tudi veliko usklajevanja znotraj komisije. Kar pa se mene tiče, eh, menim, da je vedno treba te stvari obravnavati na holističen način. Hvala lepa, še eno minuto za dodatno vprašanje, gospod Džado. No, vi ste pristojni, naprimer, za izjemo, ki je bila podeljena evropski avtomobilski industriji s soglasjem korejske industrije, kar zadeva izpuste CO2. To se mi zdi popolnoma neskladno z agendo na področju uh, podnebnih sprememb. Ste pa glede Demokratične republike Kongo pokazali pomembno uh, raven poguma in zanima, ali bo podobno tudi pri Kolumbiji. Gospod Guht, ja, se upravičujem, gospod predsednik, ampak verjetno ne bom v eni minuti uspel odgovoriti na obe vprašanje, ključno z vprašanjem v zvezi s Kolumbijo. Kar zadeva uh, plačila na, na, na, na meji, mislim, da to ni najboljši pristop. To je uh, pristop, ki bo povzročil številne praktične probleme, torej prilagoditve na meji. Eh, veliko tveganje, velika nevarnost tudi ta, da bo to potem prešlo v trgovinsko vojno z izbijanjem cen na svetovni ravni. In mislim, da moramo upoštevati tudi to, kar se dogaja na področju podnebnih sprememb in varstva okolja, ampak eh, na splošno menim, da je to vse potrebno obravnavati na drugačen način, na odločen način, a hkrati na način, ki je skladen za zakonitostmi trga. Sedaj pa predstavnik zelenih oziroma ECR, se pravi čujem, gospod Zahradil. Uh, Eno minuto. Hvala lepa, govoril bom v češčini. Govoril pa bom o Rusuji. Důležitým sousedem Evropské unie budeme mít. Rusija je pomemben sosed in imeli bomo nov sporazum za Rusijo. Zato me zanima naslednje. Ali to smatrate za začetek novega strateškega partnerstva oziroma ali to dojemate kot orodje, ki bo odpravilo netarifne omejitve strani Rusije? in ki bo prav tako omogočilo, da bomo obrali nediskriminatorni pristop k strateškim vprašanjem, kot naprimer plin ali eh, nafta, ki sta pomembna za evropsko gospodarstvo in za varnost skrbo z energijo. Hvala lepa, dve minuti, gospod Deguht. Varna skrba z energijo je ključno vprašanje, prav gotovo. Generalni direktorat eh, za trgovino prav tako tukaj igra pomembno vlogo. Eh, pristojni smo za prostotrgovinske sporazume, tudi pri razpravah z Ukrajino je eh, DG Trade tisti, ki je pristojen. In poskrbeli bomo za to, da bomo pri vseh prostotrgovinskih sporazumih in vseh preostalih sporazumih upoštevali to vprašanje potrebna je različna zavezanost eh, na obeh stranih eh, v okviru sporazumov in ti sporazumi bodo predvideli tudi mehanizme za reševanje sporov. To je pomemben mehanizem v prostotrgovinskih sporazumih. Potem, kar se tiče netarifnih omejitev. Pripričan sem, da je to eden izmed večjih problemov komercialne politike v prihodnosti. To je celo bolj pomembno kot pa trgovinski sporazumi. Kajti, eh, ko enkrat skleneš sporazum, eh, bodi si skozi STO ali prostotrgovinski sporazum, se pojavi eh, zvišanje tarif. To smo videli tudi v Evropski uniji, ko smo odpravili tarife, smo morali potem se leta boriti tudi za to, da smo odpravili netarifne omejitve. Teh omejitev bo vedno več, specifične bodo. In menim, da moramo vse v naslednjih letih eh, se soočati s tem problemom in to na bilateralni in večlateralni ravni, prej kot na ravni STO, kajti tukaj nimamo pravih orodij in pa sporazumov. To je prav gotovo pomembna tema, ki jo bom vsekakor skrbno obravnaval. Dodatno vprašanje, ena minuta. Nadaljeval bom z vprašanjem o Rusiji. Zanima me, ali podpirate članstvo Rusije v STO-ju. In uh, kar se tiče Kazahstana. In zanima me, ali um, podpirate možnost sporazumov o pridružitvi ali pa trgovinskih sporazumov z uh, Belorusijo ali s Kazahstanom v okviru vzhodnega partnerstva. Hvala lepa za kratko vprašanje. Gospod Deguht, eno minuto za odgovor. Da, podpiram vstop Rusije v STO. Seveda je pa to odvisno od Rusije. Rusija ustvarja carinsko unijo za Kazahstanom in za Ukrajino. In gospod Medvedjev je na Eh, oktobrskem vrhu povedal, da bodo skušali vstopiti v STO kar se da hitro. Moramo pa počakati na to, kaj se bo zgodilo v praksi, ali bodo dali prednosti carinski uniji ali pa STO-ju. In to ustvarja tudi dodatne probleme v, povelja, v povezavi z tarifami. Tarife so se zvišale. Rusija trenutno deluje v nasprotju z zavezami, ki jih je prevzela z eh, Evropsko unijo v povezave z njihovim vstopom v STO. Čeprav so to začasni ukrepi, bomo videli, kaj to pomeni v praksi. To je prav gotovo občutljivo vprašanje. Prosto trgovinski sporazumi. Morda mi lahko daste več časa, lahko odgovorim. Eh, morda se boste lahko v prihodnosti vrnili na to vprašanje. Sedaj pa predstavnik GUE, gospod Šolc. Gospod kandidat, med vašimi prednostnimi nalogi ste omenili razvojno agendo iz Dohe v okviru STO, pa tudi strategijo za 2020. To naj bi bilo težišče vašega prihodnega delovanja. In želel bi vprašati naslednje vaša analiza za neuspeh pogajanj iz duhe do sedaj in spričo tega neuspeha, ali se želite še naprej pogajati kot doslej, oziroma ali ne menite, da bi stari mandat, ki, je, ki izhaja iz leta 2010 in je dinozavrski v letu 2010, Ali ne menite, da bi morali ta pogajanja prilagoditi trenutnemu stanju v svetu, zlasti gospodarski in finančni krizi? Hvala, dve minuti za odgovor. Lahko odgovorite tudi na prejšnjo vprašanje, če imate dovolj časa. No, kakšni so razlogi? Najprej ne bi govoril o neuspehu, kajti o 90 eh, odstotkov tem smo se že dogovorili in osebno sem prepričan, da bomo zaključili krok pogajanj iz Dohe. Ne vem, ali se bo to zgodilo leta 2010 ali leta 2011. Ampak prepričan sem, da bomo dosegli rezultat. Zato je to moja prva prioriteta. Mora priti do dogovora. To, kar bo prišlo po dogovoru, je drugo vprašanje. In eh, to eh, kaže tudi na to, kaj menim o mandatu. Menim, da mandata ne bi smeli spreminjati v času samih pogajanj, to bi samo še dodatno zapletlo zadeve. Res je tudi, da ne bomo odpravili vseh problemov v okviru dohe, ampak eh, še vedno imamo čas potem, zato moramo pogajanja zaključiti kar še da hitro. Pojavlja se tudi vprašanja o tem, ali bi morda morali spremeniti mehanizme odločanja. To se mi ne bi zdelo realistično. krug pogajanj iz Dohe in uh, nadaljna dvostranska pogajanja uh, so možna samo s takšnimi mehanizmi, kot imamo se sedaj, drugih možnosti ni. In uh, če bo prišlo do neuspeha, uh, bi se morali še vedno ozirati na druge države, na ZDA, uh, Kitajsko, Indijo. Še vedno imajo te države možnost veta. Uh, ne gre za to, da naj bi imeli večine, gre za to, da še vedno obstajajo osnovne razlike med mnenji o določenih temah, v glavnem glede kmetijstva. Minuto za dodatno vprašanje, gospod Šolc. Ali niste mnenja, da tudi na, v luči tega, kar je povedal gospod Žado, torej v luči podnebnih izzivov, premagovanja revščine, kriza živil, lakote v svetu, ali menite, da ni potrebno sprememba razmišljanja v okviru STO-ja in eh, ali ne bi morali potem razmisliti, kako bi naj nasplošno reformirali STO, tako da ne bi zanemarjali takšnih eh, ključnih vprašanj človekovih pravic, podnebnih vprašanj in tako naprej. Eh, morda bi morali spremeniti model sodelovanja in ali bi se potem zauzemali za to, da bi imeli nov mehanizem parlamentarne skupščine, tako da bi imeli predstavnike ljudi iz vsega sveta, ki bi poskusili na novo organizirati ta trgovinski inštrument, Eh, in da bi na to se transparentno udeleževali pri delu eh, takšne trgovinske organizacije. Eno minuto za odgovor, gospod Deguht. Pomembno je naslednje. Krok pogajanj iz Dohe, ki eh, je razvojna agenda, mora imeti tudi razvojni rezultat. To je pomembno. To se nanaša na države v razvoju, na uh, eh, severno-vzhodne, eh, uh, pa tudi severo-zahodni uh, pogled. Kot Evropska unija smo tudi najmočnejši podpornik tega, da mora to biti razvojna agenda. In to vključuje tudi podnebne izzive ter to, kako lahko trgovina pomaga pri premagovanju teh izzivov, kajti finance bodo morali, financiranje bo moralo priti od nekje in to ne od držav v razvoju, ampak iz javnih financ. Glede vprašanja, ali bi morala imeti STO širšo agendo in ali bi se morala ukvarjati tudi z problemi, kot, podnebn, kot so podnebne spremembe. Uh, Da, trgovinski vidiki bi morali biti razpravljeni tudi v okviru STO-ja in mislim, da se to bo zgodilo. Pomembno pa je, da tudi organizacija ostane osredotočena. STO je organizacija, um, ki je blizu ZN in uh, mislim, da moramo pri tem ostati. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik EFD, eh, e gospod Dartmouth. Gospod predsednik, kandidat za komisarja. 27 držav članic Evropske unije imajo gospodarstva različnih eh, značilnosti, struktur, eh, velikosti in obstajajo različne zahteve pri trgovinski politiki. Edino predstavništvo, ki jo imajo e, država članice pri STO, je skozi komisarja za trgovino. Kako boste kot komisar za trgovino sposobni na enakovreden način zastopati trgovinske interese vsake posamezne države članice? glede na to, da imate trenutno tudi uh, polno politično agendo, kako ste omenili uvodoma. Hvala lepa. Dve minuti za odgovor, gospod Degucht. Edinstvena značilnost Evropske unije je ravno to, da lahko oblikujemo skupno stališče in da lahko to skupno stališče učinkovito branimo na mednarodni sceni. To, kar ste povedali o trgovinski politiki, to bi lahko povedali o vsaki posamezni politiki. Seveda obstajajo razlike med 27 državami članicami. E, posodobili smo mehanizem odločanja v okviru Lizbonske pogodbe, tudi v povezavi za trgovini. Parlament bo tukaj uh, polnopravno vključen. In uh, seveda obstajajo, ne samo. Uh, seveda obstajajo nacionalne razlike, ampak ravno zato imamo Evropsko unijo, da lahko te razlike premagamo. In uh, tukaj gre pač za to, da nimamo, da vi in jaz nimamo enakega stališča. Vi ste v parlamentu, imate svoje mnenje, tudi sam imam osebno mnenje, uh, vendar pa ne odražam svojega osebnega mnenja, ampak izražam mnenje kolegija Evropskih komisarjev. Če je problem zelo zapleten in prav gotovo trgovina je zapletena tema, ima tudi politične konotacije, je zelo obširna in zdi se mi, da je bolje, da imamo samo enega komisarja za trgovino. Menim, da ne bi bilo boljše, če bi imeli dva ali pa tri komisarje, ki bi imeli, enako, ki bi imeli enake naloge. Minuta za dodatno vprašanje. Eh, no, eh, zanimivo je, da sem dobil popolnoma zgrešen odgovor na tako nezapleteno vprašanje. No, to vprašanje sem eh, vprašal kot britanski poslanec, kaj ti preden se je um, Združeno kraljestvo uh, pridružilo Evropski uniji, smo imeli velik trgovinski prisežek, odkar smo članice, pa nimamo nič drugega kot pa vedno večji trgovinski primankljaj. Naše stališče je takšno, da bi bilo bolje, če bi imeli svoje lastno predstavništvo. Eh, no, eh, bom pa še enkrat ponovil eh, vprašanje, ki sem ga že ponovil. Morda bi povedali nekaj o vaši politični agendi. 4.3 eh, eh, vaših vodna zjava govori o tem. Minuta za odgovor, gospod Deguht. That... Morda je dobro, bi bilo dobro, da bi o prvem vprašanju razpravljali tudi v Westminstru. Eh, sam nimam specifičnega mnenja o tem. Vendar pa je dejstvo, da je trgovina v 70-ih in 80-ih doživela veliko rast. Eh, ampak ne bom sedaj razpravljal z vami o vaših eh, notranjih vprašanjih. Kar se tiče politične agende, sem eh, v govoru že povedal, kakšne so moje naloge. Politična agenda je naslednja. Prepričan sem, da bo naša komercialna politika profitirala od boljše integrirane notranje politike v Evropski uniji. Prav tako pa moramo poskrbiti za to, da bomo ostali neodvisni, da bomo ohranili naše posebnosti, sicer bodo pogajanja postala težja. Ne bom dovolil, da bi politični pristop prevladal nad komercialnim pristopom. Istočasno pa komercialna politika temeli na gospodarstvu, na trgovini in na presoji, ki izhajajo iz tega. Ampak ravno zato imamo eh, kolegi komisarjev in zato je tudi dobra razdelitev nalog med svetom in med komisijo, eh, ko gre za vlogo visoke predstavnice. Še nekaj sekund sem eh, dovolil kaj ti gospod Degukt ni izrabil celotnega časa pri prvem vprašanju. Sedaj pa prehajamo na drug krok vprašanj. Gre za vprašanja odborov. Vprašanja odborov, eh, ki so prav tako udeleženi pri trgovinskih vprašanjih. Gre za predstavnike odbora Deve in pa AFET. Eh, besedo dajem gospe Žoli, ki eh, predseduje odboru Deve. Eh, v tem krogu bomo imeli minuto za odgovor, minuto za vprašanje, minuto za dodatno vprašanje in minuto za končni odgovor. Gospa Žoli, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Kandidata sprašujem oziroma pozivam, da naj poda nekaj specifičnih primerov o tem, kako bo zagotovil, da bodo vsi novi trgovinski sporazumi v skladu z členom 208 Lizbonske pogodbe, ki zahteva, da naj eh, Evropska unija upošteva razvojne cilje in pa politiki jih izvaja, eh, ki bi lahko vplivali na države v razvoju ali bi šli tako daleč, kot je Evropsko sodišče, da bi eh, pri tolmačenju tega člena. Minuta za odgovor, gospod De Gucht. Hvala lepa. Trenutno sem komisar za razvoj. To ne bom več dolgo, ampak vsekakor bom upošteval to, kar ste povedali. Zagotovil bom naprimer to, da bodo rezultati uh, pogajanj iz Dohe uh, upoštevali tudi razvojni vidik in da bodo ta pogajanja pomagala državam v razvoju. Kaj ti prepričan sem, da če države v razvoju ne bodo na pravičen način postale člen svetovnega gospodarstva, potem nimajo resnične prihodnosti. Nujno to potrebujemo. Afrika bo lahko napredovala le, če bo napredovala tudi trgovina ne samo. Um, should... Ne samo južno-južni del, uh, tudi uh, severno-južni del. Razvojni vidik moramo polno upoštevati. Morda ime teh sporazumov ni, uh, pra, ime teh sporazumov ni pravilno, morda bi morali jih imenovati partnerstvo za razvoj in tako naprej, ampak vsekakor moramo spodbujati države v razvoju. Dodatno vprašanje, gospa Žuli ena minuta. Nimam dodatnega vprašanja. Potem pa predstavnik eh, odbora AFED, gospod Provera. Na moj levi. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Deguht. Evropska industrija v 90 odstotkih obsega majhna in srednje velika podjetja. Zato pričakujemo, da bodo evropske inštitucije sprejele ukrepe za boj proti nelojalni konkurenci in sicer na mednarodni ravni. Tam je tekmovanje med podjetji že zelo zaostreno. Potrebno je tudi zagotoviti, da bomo okrepili trgovinsko zaščito Evropske unije. Poleg tega Potekajo prizadevanja za harmonizacijo trgovinske zakonodaje v odnosih z ZDA in eh, Kitajsko. V odnosih s Kitajsko se je potrebno boriti tudi proti ponaredbam. Kako namerava Evropska komisija poskrbeti za bolj uravnotežene odnose med eh, temi državami in pa Evropsko unijo? Hvala, minuta za odgovor, gospod Deguht. Gospod Deprovera, pravilno ste opozorili na značilnost eh, naših eh, gospodarstev, to je pomembnost majhnih in velikih podjetij. Ta podjetja so prav gotovo eh, zelo ranljiva, tudi ko gre za razno razne omejitve in pa za mednarodna podjetja. Pomembno je, da to upoštevamo pri vseh sporazumih z tretjimi državami, ali skupinami tretjih držav. Kar se tiče inštrumentov trgovinske zaščite, del um, moje izjave je ta, da je potrebno te mehanizme pregledati, ampak meni, da bi to morali narediti po zaključku pogajanj iz Dohe in na osnovi naših dotedanjih izkušenj. Drugič, če si ogledate volumen trgovine uh, trgovine v okviru TDI uh, gre za dva odstotka. Uh, ko gre za delež trgovine za Kitajsko, pa je ta veliko večji. Kako sem že pojasnil, želim si pristopa, ki bo temeljil na pravilih in ki ne bo žrtev političnih pomislikov. Na tej osnovi bomo delovali dodatno vprašanje. Sedaj pa pridemo še k bilateralnim gospodarskim sporazumom. Kako namerava komisija poskrbeti za napredek pri pogajanjih za pomembnimi regijami, kot sta recimo Merkosur in ASEAN? Eno minuto strogo, kajti prekoračili smo že čas. Komisija se zauzema za regionalni pristop vendar pa moramo upoštevati tudi to, da to povzroča določene probleme, kajti niso vse države v regiji na isti ravni. To je problem, ki se pojavlja v povezavi z ASEANom in zato je komisija predlagala, svet je temu tudi sledil, da bi torej morali prenoviti pogajanja za ASEANom, začeti bi morali z, najprej z bilateralnimi pogajanji, najprej z Singapurjem uh, in z Vietnamom ter z Tajsko, ampak pri regionalnem pristopu je ideja ta, da druge države k malu sledijo. Primer Kosurjo je to nekoliko bolj zapleteno, uh, začeli smo s pogajanji leta 2004 in pripravni smo nadaljevati s temi pogajanji, če bo tudi naš sogovornik pripravljen na to. To mora potekati uh, na obeh stranih. Hvala lepa. Sedaj pa tretji krok vprašanj gre za vprašanja predstavnikov odborov eh, za člani odbora za mednarodno trgovino. Začeli bomo z predstavnico Ljubske ljubske stranke, gospod Saifi. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod kandidat za komisare, rad bi se dotaknila protidampiških postopkov. To je nekaj, kar je zelo obremenjevalo prejšnji mandat in mislim, da bomo glede tega tudi zelo, zelo mm, budno spremljali razmere v tem mandatu. Kot veste, potrebujemo učinkovite protidampiške ukrepe za boj proti nelojalni konkurenci in v svojih uvodnih izjavah ste dejali, da tukaj ne boste popuščali. Prav tako se strinjam s tem, da ne smemo simplistično gledati na svobodno trgovino in da potrebujemo pravila. Dejali ste, da, boste, da nameravate izboljšati protidampinške postopke in zanima me nekaj podrobnosti s tem v zvezi, v zvezi kajti eden vaših predhodnikov, gospod Peter Mendelson, si je prizadeval za sicer izboljšanje teh eh, inštrumentov oziroma dejave, da jih namerava izboljšati, jih je pa na koncu ošibil. Hvala lepa, ena minuta za odgovor. Hvala lepa. Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril, kajti mnenja sem, da moramo počakati na konec kroga iz Dohe pod pokojem seveda, da bo zadeva v razumnem roku zaključena in da se potem lotimo tega vprašanja. Je pa to pomemben sestavni del opisa mojih deli nalog. Kot razumem, se bojite, da ne bi zadeva ušla v smer, ki bi se na koncu izkazala za manj zavezojočo. Ne, to ni moj pristop. Menim, da potrebujemo učinkovito protidampinško politiko, politiko, ki je tudi praktično izvedljiva in glede katere naši partnerji vedo, kaj lahko pričakujejo, če bo, se bo kaj na tem področju zgodilo. To je pomembno, kajti na ta način imamo tudi pomemben eh, odvračilni učinek na naši strani. Mislim pa, da moramo svoje adute, urodja, ki jih imamo na voljo, tudi uporabiti, ko se to izkazuje za potrebno. Treba je razmisliti, kaj lahko storimo, ampak je treba tudi imeti pogum in dejansko ukrepati. Eh, uh, ukrepati tudi močneje kot zgolj za protidampinškimi ukrepi v, dana, v danih primerjih. Uh, eh, Obenem pa ne smemo zadeve tudi precenjevati, kajti to se dotika le omejenega odstotka našega celotnega obsega trgovine. Hvala lepa. Ena minuta za dodatno vprašanje, gospod Saifi. Hvala lepa, gospod eh, kandidat za komisarja. Dobro, kaj veliko dodatnih detajlov niste povedali, upam, da jih bomo kasneje dobili. Ampak zanima me, ali si predstavljate, da bi v okviru vašega mandata zagotovili večjo neodvisnost tistih eh, organov, ki so pristojni za izvajanje preiskav? Eh, gre namreč za to, da se ohrani nedotaknjena temeljna načela protidampinških postopkov in zanima me, ali boste s tem v zvezi se posvetovali tudi z Evropskim parlamentom, kajti to je vprašanje, ki konec koncev je pomembno in ni nepomembno. Ja, hvala lepa za dodatno vprašanje, gospa. Mislim, da so preiskovalne službe zelo, zelo neodvisne in vsaka, vsak protidameški postopek se začne z jasno in strokovno preiskavo in vsega, kar se zavezujem, odvisnosti, eh, oprostite, neodvisnosti teh eh, preiskav. Prav tako eh, menim, da je zelo pomembno nadalje koherentno voditi protidameško politiko in pa zakonodajo na tem področju, bo pa zadevo verjetno treba nekoliko prilagoditi novim okoliščinam. Ampak nasplošno lahko povem, da sem nekdo, ki meni, da potrebujemo protidampinško politiko v takšni eh, atmosferi, kakršna vlada na področju trgovine, eh, v atmosferi, ki vlada danes in ki bo vladala še nekaj desetletij. Tako da vsekakor mislim, da moramo zadevo eh, okrepiti in ne iti v smer ohlapnejših pravil. Sedaj pa predstavnik uh, skupine SD, gospod David Martin, eno minuto za vprašanje. Hvala lepa. Karl, uh, iz prejšnjega sodelovanja vem, da si robusten politik. To je prijazen komentar, ampak nekoliko sem bil razočaran danes zjutraj trenutno, ko si rekel, imamo, imam osebno mnenje, ampak tukaj moram predstavljati stališče kolegije. Tukaj danes želimo slišati tvoja osebna stališča. Uh, uh, ko boš komisar, boš lahko branil stališče komisije, ampak danes želimo slišati tvoja osebna mnenja. Uh, kot uh, um, komisar za razvoj veš, veš, da veliko denarja trošimo za uh, HIV, za revščino, za bolezni uh, in tako naprej, ampak istočasno pa skozi trgovino včasih odrekamo ljudem dostop do zdravil za te bolezni. Ali boš zagotovil, da prostotrgovinske uh, sporazumi ne bodo vključevali določbe v okviru TRIPS-a in a, potem, a, kar se tiče Indije, ki, kjer prav tako še vedno, kljub nasprotovanju parlamenta, še vedno želijo uveljavljati določbe TRIPS-a. Minuta za odgovor. Najprej menim, da je v 99 odstotkih moje mnenje enako kot mnenje komisarjev v kolegiju in uh, tisti en odstotek pa naj obdržim sam zase. Ne glede na to, prepričan sem, da ima vsako človeško bitje osnovno pravico do zdravil. To ni enostavna tema, ima upraviti z pravicami intelektualne lastnine. Uh, ampak eh, menim, da naša politika mora biti ta, da pravico, to osnovno pravico ohranjamo. To, v, to počnemo v naši carinski politiki, morda tukaj obstajajo določeni problemi, ampak če si to podrobno ogledamo, je končni rezultat vedno ta, da so bila zdravila dobavljena. Vem, da obstaja razprava o tem, ali bi morali imeti TRIPS plus določbe v določenih prostotrgovinskih sporazumih. Sam ne bi bil nujno proti temu. Po drugi strani pa menim, da je možno, da bi e- na eni strani imeli takšne določbe za specifične proizvode in specifične razloge, po drugi strani pa bili to lahko kompenzirali z usporednimi uvozi. Gospod David, še eno dodatno vprašanje. Ne bom govoril o carinskih problemih. Ali eh, Eh, boste to obravnavali v okviru eh, skupine 138 in eh, potem še enkrat se obračam na prostotrgovinski sporozum z Indijo. Indija je velik proizvajalec generičnih zdravil. In če bo do tukaj obstaja določene omejitve, potem to ne bo škodilo samo Indiji, ampak tudi afriškim državam. Ne bodo imele dostopa do poceni zdravil. Prostotrgovinski sporazum z Indijo je še vedno v procesu pogajanj. Natančno bom nadzoroval ta potek in uh, skušal bomo zagotoviti, da to ne bo vplivalo na trgovino z poceni zdravili. Lahko pa obstajajo specifični proizvodi in specifični problemi in uh, tukaj bomo imeli pač določene izjeme. Ne bom tega zanemaril uh, že v samem začetku, ampak Pristop naj bi bil takšen, da imajo države v razvoju pravico do dostopa do teh zdravil in da moramo za to poskrbeti tudi v praksi. Bom pregledal um, uredbo, ki ste jo omenili. Eh, to bo zahtevalo nekaj časa, ampak prav gotovo so potrebna, potrebne določene prilagoditve, zato da bi se izognili temu, kaj se je dogajalo v preteklosti, naprimer na nizozemskem. To bom prav gotovo zagotovil. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kvisaldrova iz e- Evropske ljudske stranke. Hartelijk welkom, meneer de benoemde commissaris voor handel en ik hoop op een goede samenwerking. Prisrčno pozdravljeni kandidat za komisarja. Upam, da bomo dobro sodelovali. Mislim, da sem tukaj edina flamske, flamskega porekla, tako kot komisar. Rada bi se vrnila k vaši izjavi v povezavi z Rusijo. Dejali ste, da Rusija predstavlja zelo pomemben del naše trgovine. Različni narodi imajo različne poglede na to, kako sodelovati z Rusijo. Pravilno ste povedali tudi, da ni jasno, ali Rusija želi postati članica Svetovne trgovinske organizacije. Zaradi tega vam bom zastavila vprašanje, kako si predstavljate okrepitev naših trgovinskih odnosov in sicer ne glede na morebitno članstvo Rusije v STO, kako si predstavljate sodelovanje z komisarko ko gre za partnerske sporazume in sporazume o sodelovanju. Ali želite več temeljnih političnih elementov? Ja, strinjam se, da je težko odgovoriti na to vprašanje v 60 sekundah. Vendar pa mislim, da Evropsko unijo zanimajo dobri odnosi z Rusijo, tako politični, kakor tudi gospodarski. In to se kaže tudi v naših pogodbenih obveznostih. Mislim, da je zelo pomemben sporazum, o katerem se trenutno pogajamo z Rusijo. Trgovinsko poglavje v tem sporozumu je potrebno dobro razviti in zaradi tega mislim, da je dobro, da bi se Rusija kar se da hitro pridružila svetovni trgovinski organizaciji. Namreč to bi bilo dobro za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Poleg tega pa je pomembno tudi politično sodelovanje z Rusijo. Rusija je naša soseda in bo to tudi ostala. Torej je to vsekakor v našem interesu. Po drugi strani pa moram priznati tudi, da imamo v tem trenutku težave, naprimer na področju trgovine. Namreč Rusija je enostransko dvignila tarife na številnih področjih. Obljubili so, se, obljubili so, da to ne bodo storili pri določilih, ki bodo sprejeta v eh, našem sporozumu. Vsekakor bi bilo sodelovanje veliko lažje, če bi bila pogodbena določila jasna tako za Rusijo, kakor tudi za Evropsko unijo. Dopolnjeno vprašanje 50 sekund, kaj ti presegli ste svoj čas v prvem vprašanju. Eh, spet bo to vprašanje povezano z Rusijo, pa ne samo z Rusijo. Pomembno je, da se pri oskrbi z energijo lahko zanesemo na zanesljive vire energije in zaradi tega boste morali sodelovati z številnimi drugimi komisarji. Ne bo šlo le za Rusijo, ampak tudi za Ukrajino, Irak, Iran in tako naprej. Kako gledate konkretno na to sodelovanje in kako boste zagotovili, da bo vloga trgovinskega komisarja in s tem tudi trgovinskega odbora v tem kompleksnem, zapletenem sklopu ostala pomembna, da se ne bo izgubila. In še eno vprašanje je čisto na kratko. Kolegica Sajfi je vprašala, ali želite vključiti parlament v pogajanja o uh, dumpingu oziroma proti dumpingu. Uh, ali je vaš odgovor da ali ne. Kandidat de Gucht. Mislim, da se mora komisija seveda osredotočiti na ta vprašanja, vsekakor pa sem tudi sam pripravljen o njih razpravljati z vami in sprejeti vaše predloge, kar zadeva ta pogajanja. Vsekakor pa so pogajanja v pristojnosti komisije. In Sedaj še k drugemu vprašanju, namreč oskrba z energijo, varnost oskrbe z energijo. Glede tega nisem zaskrbljen. Neodvisnost trgovinske politike bi lahko bila zaradi tega oslabljena. Naši gospodarski odnosi, trgovinski odnosi se vedno bolj razvijajo in to pomaga, tudi trgovinski politiki. Prav tako ji bo pomagalo tudi sodelovanje za službo za zunanje politično delovanje Evropske unije. Vendar pa smo seveda neodvisni. Tudi sam sem neodvisen, zato mislim, da pravega tveganja ni. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Susta v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospod predsednik, kandidat za komisarja. Gospodarska in finančna kriza, iz katere še nismo izšli, zahteva številne zakonodajne ukrepe. In sicer z namenom oživitve gospodarstva, še prav posebej industrije, proizvodne industrije. Kakšno je vaše mnenje glede uvedbe obvezne navedbe porekla na izdelke Evropske unije. Parlament je to večinsko podprl. Kakšni so vaši predlogi za boj proti ponaredbam in goljufijam na ravni Evropske unije in pa na mednarodni ravni? Potem pa še sporazum z Korejo. Tukaj naj bi šlo bolj za vpliv na realno gospodarstvo hkrati pa to negativno vpliva na industrijo v Evropski uniji, recimo v Italiji. Gospode Guht. You know that... Najlepša hvala. Veste, da prihaja do razhajanja mnen, kar zadeva oznako porekla. Namreč parlament je za, svet je proti. Gre za oznako made in. Moja predhodnica Kathy Ashton je podala nekaj predlogov in sicer oktobra in upam, da bomo na ta način lažje sprejeli odločitev. Boj proti ponarejanju. O oznaki Medin se bo razpravljalo v postopku soodločanja glede na Lizbonsko pogodbo, ampak v tem okviru se je razpravljalo tudi o boju proti ponarejanju ponarejanju. To je seveda pomembno, vendar pa mislim, da je še pomembnejše, da sprejmemo splošni sporozum za boj proti ponaredbam. In upam, da bo do takšnega sporozuma prišlo kar se da hitro in sicer znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Dopolnilno vprašanje, gospod Susta. Eh, ja, še enkrat se vračam k vprašanju Koreje. Mislim, eh, da bi lahko to vprašanje nekoliko poglobili. Gre za prostotrgovinski sporozum za Korejo. It, uh... Mislim, da ni problemov v prostotrgovinskem sporozumu s Korejo. Vsekakor bo potrebno razpravljati o določenih sektorjih, recimo o avtomobilskem sektorju. Vendar pa je to zelo majhen del trgovine med eh, Korejo in pa Evropsko unijo. In mislim, da so ustrezna določila zapisana v prostotrgovinskem sporozumu, poleg tega pa so tam predlagani tudi zaščitni instrumenti, ki se lahko uporabljajo v obdobju petih let. Mislim, da je potrebno vsem tem sicer razpravljati in na takšno razpravo sem seveda pripravljen vendar pa mislim, da ne bo posebnih problemov. Ne na področju proizvodnje, ne kje druge. Sedaj pa spet k Evropski ljudski stranki, gospod Winkler, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, kandidat za komisarja. Naj vas citiram. V vaši izjavi danes zjutraj ste dejali, da je trgovina močno gonilo za razvoj v Evropski uniji in drugi. Z velikim zadovoljstvom sem prisluhnil tej vaši izjavi in podpiram ta konstruktiven pristop. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o sporazumu CEFTA 2006. Ta sporazum je pomemben za okrepitev evropske perspektive za države Zahodnega Balkana. CEFTA 2006 predstavlja prvi korak za države Zahodnega Balkana pri pripravi na politiko Evropske unije. Mislim pa, da je ta sporozum še kaj več in mogoče bi lahko predstavili vaše mnenje. CEFTA je del predpristopne strategije mislim, da se je potrebno zavedati, da za nove države članice preprosto ni lahko, če lahko tako rečem, prebaviti celotne zakonodaje Evropske unije, kar naenkrat. Zaradi tega mislim, da CIFTA predstavlja dobro pripravo, predvsem kar zadeva svobodno trgovino, gre za odpravo tarif in tako naprej. Mislim, da je to zelo dobro orodje za integracijo Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. To pa je tudi politični cilj Evropske unije. Politični cilj Evropske unije je, da Zahodni Balkan ne le kar se da hitro, ampak tudi na najboljši možni način vključimo v Evropsko unijo. To je pomembno tako v političnem pogledu, kakor tudi v gospodarskem pogledu. Vsekakor pa je to pomembno tudi iz zgodovinskih razlogov. Smo namreč največji trg na svetu. Dopolnilno vprašanje. Kandidat eh, za komisarja, če ostanemo na istem geografskem področju, namreč na vzhodu Evrope, v vašem sporočilu parlamentu ste zapisali, da večstranski sistem dobro dopolnjujejo dvostranski odnosi. Tukaj bi izpostavil Ukrajino, pa tudi druge sosede na vzhodu. Potrebno je omeniti tudi Republiko Moldova, ki je tudi članica CEFTE 2006. Zanima me, ali boste aktivno uporabljali trgovinsko sodelovanje tudi kot orodje za to, da bi tem državam dali evropsko perspektivo. Ne bom se zavezal evropski perspektivi za Moldovo, o tem bo potrebno razpravljati kosneje, vendar pa mislim, da je zelo pomembno, da Moldova postane del evropskega gospodarskega prostora. Vendar pa kot veste, ima Moldova tudi politične probleme, ki jih bo potrebno rešiti. Potreben je torej postopni pristop. In hkrati se je potrebno osredotočiti tudi na pristop prilagojen posameznim državam. V tem okviru je CEFTA vsekakor koristno orodje. Smo zato, da bi vključili Moldovo v naš gospodarski prostor, vendar pa se je potrebno zavedati, da to ni zgolj gospodarski problem. Je pa seveda tudi gospodarski problem. Kot veste, glede na to, da prihajate iz Romunije, je tukaj tudi kar nekaj politično občutljivih vprašanj. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavnik skupine Alde, gospod Rinaldi. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kandidat za komisarja, veliko vprašanj, specifičnih vprašanj je bilo zastavljenih. Sam bi se rad navezal na to, kar ste odgovorili kolegu Arifu na začetku te predstavitve. Dejali ste, da je cilj mednarodne trgovine tudi rast eh, zaposlovanja in pa okrepitev socialnih pravic. Sem nov član tega odbora in veliko krat smo že s komisijo želelo razpravljati o določenih številkah o določenih podatkih, recimo sporazum s Korejo, bi lahko privedel do izgube številnih delovnih mest po nekaterih podatkih. Poleg tega se je povečala tudi trgovinska izmenjava z Kitajsko in sicer kar za trikrat. E, prostotrgovinski sporozumi naj bi recimo okrepili gospodarstvo držav AKP, vendar pa naj bi poslabšali socialno situacijo v eh, teh državah. Zanima me, kakšna je vaša gospodarska politika. Ali želite povečati gospodarsko izmenjavo oziroma trgovinsko izmenjavo kot takšno ali želite izboljšati parametre industrije in sicer različne parametre? That, uh, Res je, da se je naš trgovinski primankljaj v odnosu s Kitajsko povečal, vendar pa pri tem nismo osamljeni. Enako se je zgodilo tudi v odnosih med eh, Kitajsko in ZDA. Če si pogledamo Azijo kot celato, se primankljaj ni povečal. Torej je prišlo tudi do premikov znotraj Azije. Ali želim ustvarjati samo gospodarsko rast kot takšno? Ne, ampak če si ogledamo zadnjo gospodarsko krizo, ki je nastala zaradi finančnih neravnovesij, potem lahko ugotovimo, da takoj, ko se trgovina zaustavi, zaidemo v zelo težavno gospodarsko situacijo. Torej na trgovino ne moremo enostavno pozabiti. Trgovino potrebujemo, vendar pa moramo imeti natančna pravila in to je tudi moja naloga. Ne gre zgolj za uspodbujanje trgovine, to je v veliki meri naloga držav članic v nekaterih državah članicah je to celo naloga regij. Moja naloga pa je, da vzpostavim okvir, ki bo omogočal trgovino in ki bo sledil ciljem, kot so recimo rast, krepitev socialnih pravic in pa izvaz naših evropskih vrednot eh, v tujino. Dopolnilno vprašanje, gospod Rinaldi, kandidat za komisarja ko boste imeli priložnost eh, obiskati trgovinske partnerice, boste morda obiskali tudi kakšno trgovino v Aziji. To je zelo zanimivo. Opazili boste lahko številne ponarejene izdelke, ki se prodajajo, kot da bi bili proizvedeni v določenih evropskih državah. Zaradi tega me zanima, ali nameravate predlagate, predlagati razširitev člena 23 tripsa, ki se danes omeji, omejuje zgolj na alkoholne pijače. Ali nameravate ta člen razširiti tudi na druge izdelke, ki so značilni za Evropsko unijo? To bi zagotovilo zaščito geografskega porekla na mednarodni ravni ena minuta za odgovor. Ja, sem že kar nekaj potoval, bil sem minister za zunanje zadeve pet let, tako da sem si ogledal dober del sveta, pa tudi kar nekaj trgovin. Namreč to je zanimivo, ko obiščeš posamezno državo. Ne vem, ali lahko razširim člen 23 tudi na druge proizvode. To se mi ne zdi samo po sebi umevno, mislim, da je to potrebno storiti na drugačen način. Zauzemam se za uh, oznako made in, vendar pa mislim, da je potrebno najprej sprejeti sporazum med Evropskim parlamentom in svetom. Predlog Katie Ashton, ki ga je podala v oktobra, bi lahko pomagal, sicer bi bil s tem obseg omejen, vendar pa mislim, da bi bil ta pristop dober in ga bom vsekakor podprl kar pa zadeva trips, mislim, da ni lahko primerjati alkoholnih pijač z, naprimer, čevlji. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Štastni, spet iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. 15. oktobra je vaša predhodnica, Catherine Ashton, podpisala prostotrgovinski sporazum za Južno Korejo. In ta sporazum naj bi sedaj bil ratificiran z strani držav članic, pa tudi strani tega parlamenta. Imam specifično vprašanje. In sicer v povezavi z koncesijami za Južno Korejo. Te bodo povzročile slabši položaj za proizvajalce v Evropski uniji in sicer v konkurenčnem boju z Južno Korejo. Kako nameravate zaščititi evropske proizvajalce? Hvala lepa. Carinski odtegljaj je zelo zapletena tema. Vendar pa si je potrebno ogledati, kakšne bodo posledice. In to sem sam storil in preprost izračun me je pripeljal do zaključka, da bi pri avtomobilu, ki stane 10 tisoč evrov, bila ta razlika 100 evrov. Torej o tem govorimo. Mislim, da moramo ostati mirni in o tem mirno razpravljati. Po drugi strani pa je carinski odtegljaj praksa, ki je vse splošno sprejeta. In to počnemo tudi v Evropi. Ni se to naenkrat pojavilo v prostotrgovinskem sporazumu za Južno Korejo. Ampak, če se bodo pojavili problemi, se bomo na to seveda tudi odzvali. Predviden je poseben mehanizem, kjer bi lahko odtegljaj omejili na 5 odstotkov, sedaj omejen na 8 odstotkov, torej Lahko poskrbimo za to omejitev, lahko uporabljamo tudi zaščitne ukrepe. Vendar pa bi to pomenilo, da se mora najprej pojaviti rezultati carinskega otegljaja, ki se jih vi bojite. Če se bo to zgodilo, bomo uporabili instrumente, ki so nam na voljo, vendar pa mislim, da v tem trenutku moramo gledati na sporozum takšen, kot je in si ogledati tudi rezultate. Dopolnilno vprašanje. Kandidat za komisarja. Mislim, da je vseeno situacija nekoliko težavna. Dejali ste, da je ta sporozum dober, vendar pa mislim, da je prej povprečen. Zanima me vaše stališče. Ali gledate na to isto kot jaz sam? Namreč, mislim, da obstaja trend, da bo evropska proizvodnja vedno bolj nadomeščena z uvozom v Evropsko unijo. Ena minuta za odgovor, namreč presegli ste svoj čas v prvem odgovoru. Spoštovani poslanec, zame je Dobro, dobro namreč povprečno v resničnem svetu ne obstaja. Torej, ta sporazum je dober in ga bom zagovarjal v Evropskem parlamentu. Pripravljen sem se z vami pogovarjati o izvajanju zaščitnih ukrepov. Poleg tega sem vam pripravljen dati tudi podatke, ki jih imamo v zvezi z tem sporazumom. Ta sporazum je dober za Evropsko unijo in prepričan sem, da ta sporazum ne povzroča težav niti za proizvodni sektor v Evropski uniji. Imamo namreč ukrepe, ki jih lahko uporabimo v primeru, da pride do neravnovesi. Koreja zagotovo ni največji problem v Aziji, imamo veliko večje probleme, s katerimi se bomo morali soočiti, ampak vsekakor naš problem ni Južna Koreja, kajti tam je standard življenja že izjemno visok. Poleg tega Koreja sprejema tudi zaveze, kar zadeva pogodbe Svetovne delovske organizacije, zauzemajo se za pravice delavcev in tako naprej. Torej, na vsak način to ni prvi problem, ko gre za proizvodnjo v Aziji. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Munis. Najlepša hvala gospod predsednik. Komisija se pogaja tudi z Južno Ameriko, namreč z Ansko skupnostjo. Potekajo torej pogajanja z Brusljem. Ampak ena izmed članic se tudi na dvostranski ravni pogaja z eh, komisijo in sicer je to Kolumbija. Pri tem pa se pojavlja problem z spoštovanjem človekovih pravic v tej državi. Situacija je pravzaprav zelo resna in ne vem, ali bi morala komisija res posebej podpirati Kolumbijo in se z njo ločeno pogajati. Poleg tega se ni moče enostavno izogniti uradnemu sporazumu. Mislim, da bi morali s pomočjo sporazuma pravzaprav izvajati pritisk na Kolumbijo, da bi začela spoštovati človekove pravice. Prihodni teden bo potekala tehnična misija Evropske komisije, ki bo obiskala Limo in sicer z namenom nadaljnega kroga pogajanj. najbrž ne bomo prišli do končne odločitve oziroma do zaključka pogovorov, kajti veliko je še tem, ki jih je potrebno nagovoriti. Vendar pa bo razprava potekala na tehnični ravni, ne na politični ravni in na vsak način bomo pričeli z sporazumom z Kolumbijo šele, ko bo opravljena temeljita politična razprava. Torej, zaključek tehničnih pogovorov ne pomeni, da bo prišlo takoj do sprejema sporazuma. Do tega bo prišlo šele, ko bo potekala temeljita politična razprava. Dopolnilno vprašanje. Sedaj pa k razpravam v svetovni trgovinski organizaciji o navedbi geografskega porekla. Tukaj gre za tipične proizvode, recimo za vino in pa zažgane pijače, ki so znane za Evropsko unijo. Kako se razvijajo zadeve, mislim recimo na Rjoho. Razprava znotraj svetovne trgovinske organizacije se še nadaljuje na to temo. Geografsko poreklo je zelo pomembno za Evropsko unijo in to smo videli tudi v Evropskem parlamentu, ki se k temu vrača vedno znova. In sledili bomo ambicioznemu sporazumu, kar zadeva navedbo geografskega porekla tudi znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Temu sledimo tudi v dvostranskih pogajanjih, v regionalnih pogajanjih, pa tudi znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Želimo torej ambiciozen sporazum. Najlepša hvala, sedaj pa so na vrsti zeleni in sicer gospod Karolin Lukas. Najlepša hvala. Želela sem zastaviti vprašanje v povezavi z neodvisnostjo. Povdarili ste in sicer v svoji izjavi, da je pomembna neodvisnost in da je pomembno, da pridobimo mnenje različnih strokovnjakov. Na ta način bi se lahko borili proti interesom posameznih eh, političnih strank. Zelo nas veseli, da ste to zapisali in pozorno bomo sledili tudi, če boste to strategijo tudi dejansko izvajali. To je pomembno tudi v povezavi z Lizbonsko pogodbo. vsi vaši predhodniki so se zauzemali za neodvisnost in tudi zahvaljujoč eh, nevladnim organizacijam, sedaj vemo, da je Global Europe imela vsaj sedem sestankov z eh, Direkcijo za trgovino v Evropski komisiji, medtem ko je bilo zelo malo sodelovanja z Evropskim parlamentom. Torej, kako boste zagotovili neodvisnost, ko bo šlo za revizijo strategije za Evropo. Mislim, da gre tukaj za vprašanje osebne integritete. Nimam nobene težave z popolno preglednostjo. Vedno sem pripravljen povedati, kdo se bo srečal s kom. Vendar pa se morate zavedati, da je pri tem pomemben tudi lobby veliko je lobistov in sestankov z njimi. Enkrat sem se srečal z uh, direktorjem Business Europe in najbrž se bom s podobnimi predstavniki srečeval tudi v prihodnosti. Imel bom tudi posvete z civilno družbo in sicer tudi v okviru pobude za civilno družbo, ki jo je podal komisar Lami pred približno desetimi leti. Po drugi strani pa mislim, da je zelo pomembno, da smo dobro obveščeni o tem, zakaj pravzaprav gre pri pogajanjih. In o tem se bom pogovarjal z vsemi deližniki in sicer enakopravno. Dopolnilno vprašanje. Veseli me, da ste dejali enakopravno, kaj ti ni šlo za dostop lobistov nasplošno, ampak predvsem za lobiste industrije. Bili ste tudi zunani minister Belgije in ustanovili ste neformalni eh, svet eh, za podjetništvo. Šlo je predvsem za svetovalce. Vem pa, da vam ni uspelo spostaviti usporedni eh, svet, kjer bi bili zastopani sindikati in delojemalci. Ali nameravate tudi kot komisar poskrbeti za bolj uravnotežen pristop, kar zadeva svetovanje na področju trgovinske politike? Kot sem dejal že prej v razpravi, je vloga držav članic in pa vloga Evropske komisije pri trgovini precej različna. Evropska komisija mora predvsem uspodbujati evropsko trgovino in eh, svet eh, za podjetništvo sem ustanovil z namenom za eh, boljšo promocijo naših izdelkov v tretjih državah in upam, da bo moj naslednik nadaljeval z to strategijo. Kot zunani minister sem se posvetoval tudi za civilno družbo. In sicer dvakrat letno. Pogovarjali smo se o temah zunanje politike Belgije in vedno sem imel politiko odprtih vrat, torej če me je kdo želel obiskati, sem mu to zmeraj omogočil in takšno politiko bom imel tudi pri izvajanju svoje nove naloge. Hvala lepa, s tem smo zaključili ta krok vprašanj in vračamo se k drugemu krogu vprašanj, ko sodelujejo odbore, ki smo jih povabili na našo razpravo in sicer dajem besedo predstavnici odbora za razvoj, Mišel Strifle. Hvala lepa. Zdaj je prišel do dogovora znotraj STO v sporu med ZDA in EU glede banan in zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bo Evropska unija lahko še naprej proizvajala banane na konkurenčen način, da bo še vedno konkurenčna na svetovni ravni in da se ji ne bo treba zatekati k socialnemu dumpingu. Hvala lepa. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da smo končno prišli do dogovora glede banan, kajti če, zač, če želimo zaključiti s krogom iz Doha, je bil potreben dogovor tudi s tem v zvezi. In kot prvo menim, da je zelo, zelo pomembno, da smo ta dogovor dosegli. Kajti za približno 80 odstotkov je bilo potrebno znižati eh, carine v okviru eh, STO. Pri bananah je bila ta raven približno 35 odstotna in to mislim, da je kar pomemben eh, zgodni kazalnik uspeha v tej smeri. Prav tako imamo na voljo 200 milijonov evrov sredstev za podporo lokalnim proizvajalcem v državah AKP. Kar zadeva evropsko proizvodnjo banan, kar konec koncev tudi obstaja, še posebej v ekstra perifernih območjih držav članic in tukaj imamo nekaj ukrepov v okviru tako imenovane zelene škatle, kjer lahko zagotovimo neposredno podporo proizvajalcem banan. Tako da mislim, da smo tukaj vsekakor bdeli nad tem, da smo te pravice zadržali. Še dodatno vprašanje? Ne? Predstavnik eh, odbora za zunanjo politiko in sicer gospod Joan Mirče Pasku. Sorry. Rex, thank you very much. Uh... Hvala lepa, predsednik. Z ustanovitvijo funkcijo visokega predstavnika je Lizbonska pogodba želela dati na ozven signal, da želi več doslednosti v zunanjih odnosih Evropske unije. Trgovina je pomembna komponenta naših zunanjih odnosov in eh, neizogibno, in to so tudi že omenili, boste sodelovali tudi z eh, visoko predstavnico, ki je mimo grede bila vaša predhodnica na tej funkciji, kar bo stvari nekoliko olajšalo. Ampak vendarle bi vas vprašal, ali imate morda kakšno mnenje glede eh, sporozumov o partnerstvu in sodelovanju napram prostotrgovinskim sporazumom. Kako te stvari vidite, imate morda kakšen vzorec, ki ga, ki ga imate tukaj v mislih. Hvala. Ja, razlika je v tem, da pri prostotrgovinskem sporazumu je komisar za trgovino tisti, ki vodi zadeve, ko gre za sporazum o partnerskem sodelovanju, pa je visoki predstavnik oziroma visoka predstavnica vodilna oseba. To je razlika. In odločitev o tem, ali sklepamo prosto trgovinski sporazum ali pa eh, neke vrste, kajti imamo več vrst eh, partnerskih sporazumov, kajti cela vrsta zanimivih eh, kratic je za to vrstne sporazume. In to, kdo bo to vodil, je politična odločitev. To politično odločitev je treba sprejeti in to politično odločitev sprejme svet na predlog komisije. Tako da to je vprašanje, ki ga bo še treba nasloviti. Smo seveda tudi eh, sestavni del pogajanj o partnerskem sporazumu z Rusijo, kar zadeva trgovino. Si vsekakor prizadevamo za to, da smo ne le upleteni, ampak eh, tudi posvečeni o vseh podrobnostih glede pogajanj. Ampak to je resnično pač politična odločitev. So pa zato tudi zelo utemeljeni razlogi. Pri Rusi ne gre zgolj za trgovino, gre za tudi številne, številne druge teme. In eh, mislim, da je to vprašanje, ki ga zastavljate, zelo, zelo dobro vprašanje za v prihodnje. Dodatno vprašanje? Ja, ravno zaradi tega nimam dodatnega vprašanja. Najlepše hvala. Dobro, potem pa prehajamo na drugi krok vprašanj strani članov odbora, začenši z gospodom eh, Janom Zahradilom z politične skupine ECR. Hvala lepa, predsedujoči. Nekoliko bolj eh, tehnično vprašanje kot eh, prej. Veliko je bilo že povedanega in zapisanega v Lizbonski pogodbi. Mm, nismo ravno vsi najbolj zadovoljni s tem, ampak dobro, to pogodbo zdaj pač imamo. In ta pogodba uvaja tudi novo institucijo, službo za zunanje delovanje, ki v določenih primerjih stvari lahko morda celo bolj zaplete, kot pa da bi jih olajšala. In moje vprašanje, gospod Deguhtu, je zatorej naslednje. Imate morda že kakšno zamisel o tem, kako nameravate usklajevati delo Generalne direkcije za trgovino z službo za zunanje delovanje Evropske unije z namenom, da bo strateška trgovinska politika v osrčju zunanih odnosov Evropske unije s tretjimi državami. Naprimer, ali bo po vašem mnenju eh, možno imeti lokalne ekipe za dostop do trga eh, locirane v istem uradu kot eh, predstavništvo službe za zunanje odnose. Odgovor. Trgovina ni sestavni del službe za zunanje delovanje. To je ločeno področje, kajti tukaj imamo določene izključne pristojnosti. Po drugi strani pa mislim, da je izjemno dragoceno, zagotoviti dobro sodelovanje službe za zunanje delovanje. Kajti ta služba za zunanje delovanje bo seveda imela svoj sedež v Bruslu in predstavništvo v tretjih državah. In še posebej v tretjih državah nekaterih eh, kategorij imamo tudi trgovinske delegacije, ki bodo sodelovale v službi za zunanje delovanje, niso sestavni del te službe in eh, so neposredno odgovorna ta predstavništva generalni direkciji za trgovino. Sam menim, da hierarhično to ne bi smelo soditi pod službo za zunanje delovanje, po drugi strani pa menim, da je zelo, zelo pomembno, da sodelujemo na tem področju. In moram iskreno povedati, da me te zadeve ne skrbijo, kajte imam nekaj izkušenj z diplomati v tujini, imam kar nekaj izkušenj z najrazličnejšimi veleposlaništvi, ki jih imamo v tretjih državah in eh, ta predstavništva zelo, zelo dobro sodelujejo in enako bo veljalo za zunanjo službo zunanje delovanje in pa trgovinskimi predstavniki in pa službo zunanje delovanje in pa bilateralnimi veleposlaništvi. Ta zadeva, moram reči, da v tretjih državah res dobro funkcionira. Dodatno vprašanje, ja, glede deregulacije. Gospod eh, Barozo je veliko govoril o boljši zakonodaji v prihodnem obdobju in zanima me, ali nameravate kakorkoli aktivno podpreti načrte gospoda Baroza in sicer tako, da bi identificirali, katera področja zakonodaje EU in pa kateri predpisi z področja notranjega eh, trga bi lahko odpravili ali vsaj izboljšali. No, izjemoma bom to vprašanje sprejel, kaj ti načeloma bi moralo biti vsebinsko povezano s prvim, pa vendar lahko odgovorite, gospod Degoft. Ja, z veseljem odgovorim. Moja naloga ni le, da pomagam gospodu Barozu, konec koncev je moj šef. Moram sodelovati z njim in eh, vsekakor moram uresničevati tudi svojo nalogo. Lahko si pogledamo seveda zakonodajo Evropske unije z najrazličnejših zornih kotov. Ljudje, ki so strokovnjaki za trgovino, bodo rekli, da ja, tukaj je nekaj trgovini ne najbolj prijaznih ukrepov, ki jih je treba rešiti, ampak enakega pristopa bomo potem deležni tudi strani ljudi odgovornih za razvoj, strani ljudi odgovornih za strukturne sklade, strani ljudi odgovornih eh, za davke in tako naprej in tako dalje. Evropska zakonodaja je kompromis med vsemi temi elementi. Vsekakor sem pripravljen odgovoriti na vprašanje o konkretnem ukrepu, o konkretnem predpisu, ampak eh, takore nasplošno mislim, da vsaj v tej fazi ne moram reči, da bi nasplošno vladal trgovini neprijazen pristop v naši zakonodaji. Tega ne bi, tega ne bi mogel reči. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Joe Higgins v imenu GUE NGL. Mikrofon zagovornika, prosim. V odgovoru na vprašalnik Evropskega parlamenta ste bili kar prizadevni na področju odpiranja trgov prostotrgovinskim sporazumom in tako imenovanim sporazumom o gospodarskem partnerstvu. Ampak eh, ni prav veliko takšnih sporazumov, ki bi omogočali masivno socialno selitev proizvodnje eh, strani multinacionalk s sedežem v EU, eh, e kar lahko potem tudi privede do eh, izgube številnih delovnih milijonov delovnih mest. Naprimer, v mislih imam sporazum za mm, področje Euromeda. In bojim se, da gre tukaj zgolj za golo varovanje interesov evropskih nacionalk, multinacionalk in zanima me, ali morda ne vidite nekega interesnega konflikta med interesi multinacionalk in pa eh, delavcev in konec koncev ali ne vidite morda tudi pri svojem delu interesnega konflikta s področjem človekovih pravic. Odgovor, ja, zdi se mi, da imamo morda glede tega vprašanja nekoliko drugačne poglede, ampak naj povem dvoje. Kot prvo, mislim, da se država, katerakoli država, ne more razviti, ne da bi razvijala svoje gospodarstvo in svojega gospodarstva, ne more razvijati, ne da bi razvijala svojo trgovino. Brez trgovine, naprimer na področju kmetijstva, imamo eh, zgolj in izključno kmetijstvo namenjeno preživetju. Pomembno je, da imamo tudi komercialno kmetijsko proizvodnjo namenjeno prodaji na druge trge. Po drugi strani, in to sem tudi jasno zapisal v svoji pisni izjavi, namen In smotr naše trgovinske politike je tudi, da promoviramo svoje vrednote, kar zdaj človekove pravice, eh, varstvo okolja, podnebne spremembe, pravice delavcev. In vse to bo sestavni del mojega pristopa k področju trgovinske politike. Dodatno vprašanje? Ja, trgovina lahko poteka na, na podlagi medčloveške solidarnosti ali pa na podlagi eh, nekakšnega eh, plenilskega pristopa. In mislim, da je v tem, v tem trenutku ta stvar taka. Zanima pa me, ali bi po razpravi razmislili morda o, tudi o podpisu sporazuma s Kolumbijo. Eh, vse tako se zdi na podlagi razprave. Ampak ljudje na terenu v Kolumbiji, nevladne organizacije, so že jasno izpostavile kolumbijsko vlado, vključno s 43 multinacionalkami, tudi iz Evropske unije, ko gre za nasilje proti sindikalistom. 49 je bilo ubitih v letu 2008 in več kot 30 lansko leto. In eh, ali, ni ravno, ali niso ravno velika podjetja tista, ki imajo prednosti od represije, ki se izvaja nad sindikalisti? In ali boste to vprašanje? obravnavali, predtem boste sploh razmislili o morebitnem podpisu sporozuma s Kolumbijo. Odgovor. To, kar sem dejal, je, da ne bomo parafirali tega sporozuma, preden ne bo opravljena še dodatna politična razprava. Ko se pogaja o sporozumu, najprej potekajo pogajanja, potem parafiranje in šele potem pride do podpisa. Jaz pravim, da še preden bomo parafirali ta sporozum, bomo imeli tudi politično razpravo na to temo in sam bom vsekakor osebno zelo, zelo natančno preveril to situacijo. V že izpogajanem besedilu za enkrat imamo tudi določila o človekovih pravicah in tukaj se lahko ukrepa in se bo ukrepalo v primeru kršitev. Zavezujem pa se, da bomo vodili politično razpravo o tem vprašanju in še pred samim parafiranjem sporazuma se bom o teh zadevah pogovoril tudi s svojimi kolegi na drugi strani. Hvala lepa. Besedo ima gospod Belder v imenu skupine AFD. E na moje desne, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Nisem tisti, ki ste ga najavili. Sem pa član politične skupine mm, Bastjana Belderja. No, moram reči, da se ne strinjam z vsem, kar je komisar dejal. Ampak naj povem, da smo priča kar številnim eh, kartelnim dogovorom v svetu, tudi v državah, ki si želijo vstopiti v Evropsko unijo. In zanima me, kako nameravate razbiti te trgovinske omejitve. Kajti, če si pogledamo, naprimer, srbsko prebivalstvo, njihove prihodke, so tukaj vsekakor določena vprašanja, ki jih je treba rešiti. Zanima me, kako nameravate te stvari rešiti. Ja, očitno govorite o tako imenovanih eh, tajkunih. To, to je pomemben pojav. Dejstvo je, da se oblikujejo karteli. Na vsakem trgu so vedno prizadevanja za ustanavljanje kartelov, ampak karteli nimajo in kar tajkuni nimajo ravno velike prihodnosti v Evropski uniji. Imamo na voljo sredstva za boj proti eh, tajkunom, še posebej v okviru konkurenčne politike, konkurenčnosti politike. Sam sicer nisem neposredno za to pristojen, o tem bi morali vprašati naše kolege, ki so pristojni za to vprašanje, ampak sam osebno menim, da če se bo Srbija pridružila Evropski uniji, bodo številni zgodovinski monopoli te vrste razbiti. In eh, mislim, da bomo na koncu potem imeli tudi boljše izdelke po boljši ceni. Dodatno vprašanje? Ja. Yeah. Moje vprašanje je povezano z nečem, kar je bilo izpostavljeno že lani. Takrat eh, smo vašega predhodnika oziroma vašo predhodnico povprašali o delovnih sporih v, na nekaterih trgih, s katerimi trgujemo. Moram reči, da se kar veselimo sporočila komisije na to temo, tudi svet je za to prosil in moram reči, da se tudi moja vlada zelo veseli tega poročila, predvsem o vprašanju dela otrok. No, vprašite vaše dodatno vprašanje, sicer ni neposredno povezano oziroma osebinsko povezano z vašim prvim vprašanjem, ampak vseeno, gospod Deguht, lahko na to odgovorite, če želite. Ja, komisija je pripravila poročilo o delu otrok na zahtevo Evropskega parlamenta. To poročilo zdaj je pripravljeno in bo predstavljeno svetu in Evropskemu parlamentu v zelo kratkem času. To poročilo bomo torej videli v prihodnih dneh. Koliko razumem, je to v pristojnosti gospe Ferrer Waldner. Eh, časa pa imamo do 27. januarja, ki mimo grede tudi moj rojstni dan. Hvala. Besedo ima gospod Zalevski v imenu skupine EPP. Hvala lepa, gospod eh, kandidat za komisarja. Lizbonska pogodba ustanavlja Evropsko službo za zunanje delovanje, Uniji podeljuje nove pristojnosti, tudi ko gre za tuje investicije. In moje vprašanje je naslednje. Na kakšen način nameravate izkoristiti te inštrumente za to, da bi branili trgovinske in investicijske interese posameznih držav članic, eh, interese, ki jih eh, morda ogrožajo ukrepi tretjih držav. Ne gre lojno za carinske omejitve proti Uniji kot celoti, ampak proti konkretnim posameznim državam. To enako velja tudi naprimer, za vprašanje neenakega položaja podjetij iz različnih držav članic Evropske unije, ko gre za tuje investicije. Rusija, naprimer, se poslužuje takšnih političnih ukrepov. Investicije so popolnoma nova pristojnost za moje področje, področje trgovine. Mislim, da je to tudi zelo pomembna širitev pristojnosti, kajti to je nedvomno pomemben del celovite slike glede trgovine in kar veliko problemov z tega področja bo trebo, treba rešiti in eh, pričakujem kaj k malo tudi pomembno vsebinsko razpravo na to temo na podlagi sporočila komisije o tem, kako namerava Evropska komisija to vprašanje reševati. Obstaja kar nekaj sporozumov o zaščiti investicij, približno tisoč tovrstnih sporozumov imamo. Teh ne bomo odpravili. Najprej želimo namreč zagotoviti pravno gotovost, potem bomo preučili, kakšne pobude bi veljalo obrati in s katerimi državami. In potem bomo v okviru svojih pooblastil kar zadeva področje investicij, skušali zagotoviti predvsem to, da bo pravna gotovost in pravna varnost naših investicij v tretjih državah ključno vprašanje, ki ga bo potrebno kaj malo začeti reševati. Konec konca je to tesno povezano tudi z zanesljivo skrbo z energenti. E, tudi o tem mislim, da lahko še veliko povem, ampak mislim, da je zvonec že pokazal, da to ne bo mogoče. Še dodatno vprašanje strani podpredsednika Zalevskega. Hvala lepa. Moje dopolnilno vprašanje se navezuje na prvo vprašanje in zadeva. Zagovarjanje proste trgovine in uporabo proste trgovine tudi za promocijo evropskih vrednot. Omenili ste tudi Ukrajino, naprimer. Ali menite, da mora takšen sporazum biti popolnoma abstrahiran od eh, internih razmer, ki vladajo v tej državi, ali pa menite, da bi morali morda tudi omogočiti več koristnih spodbud za ukrajinsko stran, eh, ki bodo spodbujale k reformam v tej državi, reformam eh, same administracije in pa reformam v smeri svobodnega trga. Odgovor. Prostotrgovinski sporazum, o katerem se zdaj pogajamo z Ukrajino, je sestavni del mnogo širšega svežnja, ki vključuje tudi zelo pomembno politično poglavje. Ampak ta prostotrgovinski sporazum je ključnega pomena ravno z vidika varnosti oziroma zanesljivosti dobav energentov. To je ena od uh, ključnih prioritet Evropske unije. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, da imamo v prostotrgovinskem sporozumu tudi določbe eh, v zvezi z delovnopravno zakonodajo, da imamo določbe v zvezi z varovanjem okolja. Tako da ne nameravamo tukaj obrati nekega simplitičnega pristopa, ki bi se loteval zgolj in izključno trgovine. Ne, obravnavali bomo vse teme, ki jih obravnavamo tudi v prostotrgovinskih sporozumih z drugimi državami, nedavno za Južno Korejo, enako bomo strelili zdaj za Ukrajino. Dejstvo in očitno pa je, da je to tukaj temeljno vprašanje ravno zanesljivost eh, dobave energentov za Evropo. Hvala lepa, na vrsti je gospod eh, Kutaš v imenu skupine SD. Hvala lepa. Hvala predsednik. Rad bi spregovoril o pomembni temi, ki ste jo že omenili v uvodu, vendar niste imeli dovolj časa, da bi zadevo nadalje razdelili, tako da razumite to kot priložnost za to. Govorim o hrvanju okolja, o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Kaj menite o avtomatičnem vključevanju teh kriterijev v večstranske in dvostranske sporazume, predvsem z določenimi klauzulami, določbami v teh sporazumih v primeru nespoštovanja teh kriterijev. Če menite avtomatično v smislu, da bomo ta vprašanja obravnavali, ja, definitivno bomo in prav tako bomo rezultat ustrezno upoštevali pri sestavi sporazuma. Po drugi strani pa moram reči, da ne moremo govoriti o takšnem avtomatizmu v smislu, da bi imeli določbe, ki bodo enake v vseh sporazumih. Kajti dejstvo je, da je raven razvoja na tem področju zelo raznolika od države do države. Trdno pa sem prepričan, da velja izkoristiti trgovinsko politiko tudi za promocijo naših vrednot. In to tukaj gre seveda za iskanje ravnotežja in eh, moram reči, da samo osebno menim, da skozi trgovino lahko spodbujamo tudi spoštovanje človekovih pravic. To seveda ni nekaj, kar avtomatično pride samo po sebi, je pa si treba za to prizadevati. Mislim, da je pomembno omenjati tudi sporazume oziroma mednarodne konvencije ILO eh, in nespoštovanje tega mora imeti svoje posledice. Prav tako menim, da je potrebno upoštevati varovanje okolja, torej kaj konkretno je potrebno upoštevati v konkretni državi. Torej vse to je pomemben širši del naših pogajanj, ampak treba vedeti, da so ti sporazumi predvsem trgovinski sporazumi, namenjeni spodbojene trgovine, upoštevajoč pa seveda tudi te elemente, ki ste jih ravno kar omenili. Dodatno vprašanje. Dobro, potem pa ostanimo na, na isti temi in eh, nadaljujem s tem, da vas spomnim na to, da je, so ZDA že leta 2009 sprejele zakon o trgovini, ki eh, predvideva tudi vključevanje tovrstnih standardov v sporazume. Zanima me, kakšen bo odziv komisije, da bi na ta način morda Evropsko unijo usmerili v nov model globalne trgovine odgovor. Naj povem, da se mi zdi zelo, zelo pomembno, da pri takšnih temah ZDA in Evropska unija zasledujeta enak pristop. In sicer do te mere, da se tudi ZDA pomikajo v to smer, skušajo vse te teme vključiti v svoje sporozume. In ne gre le za to, da to na nek način tako ali drugače vključijo v te sporozume, ampak da zagotovijo, da imajo torej vrstne klauzule tudi Eh, resničen vpliv. In na ta način bo to lažje storiti tudi EU, kajti na področju trgovine je kar veliko konkurence med trgovinskimi partnerji. In uh, zato se mi zdi še kako pomembno, da Evropska unija in ZDA zasledujejo enak pristop, kajti ne smemo pozabiti, da skupno predstavljamo več kot 50 odstotkov svetovnega gospodarstva in če želimo že postavljati določene standarde, moramo to početi skupaj. Hvala lepa. Besedo ima gospod Pablo Salba iz skupine EPP. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod eh, kandidat za komisarja, kar zadeva Korejo, ste dejali, da imamo pri nekaterih industrijskih izdelkih eh, predviden tudi carinski odtegljaj tekstil, avtomobilska industrija in to ni zadeva, ki je povezana zgolj z Korejo, ampak tudi z drugimi eh, partnerji. Vendar moramo biti previdni, kajti na ta način uvajamo zelo, zelo pomemben presedan za druge države, kjer so pogoji drugačni, kjer je tudi eh, obseg trgovine drugačen. In zanima me, kaj menite o tem. Potem pa kar zadeva naše strateške odnose z Latinsko Ameriko. tukaj na področju trgovine sklepamo sporazume s srednje ameriškimi državami, ki so blizu zaključku. E, dosegli smo dogovor glede banan v okviru STO, prav tako mislim, da se uspešno pomikamo naprej v Hondurasu. Je, ja, kar zadeva carinski otegaj, se z vami strinjam pri vsakih posameznih pogajanjih je treba pač eh, ločno ugotoviti, kakšno pozornost velja nameniti temu. Ampak že prej sem dejal, da carinsko tegljaj ni nekaj, kar je zdaj kar tako padlo z neba in se znašlo v prostotrgovinskem sporazumu s Korejo. To je konec koncev tudi sestavni del naših eh, že obstoječih sporazumov, ki jih imamo s Kolumbijo. In tudi pri Kolumbiji bo treba zadevo Mm, obravnavati. To ni nekaj novega, torej vsekakor pa se strinjam, da je treba zadevo pospremiti z ustrezno mero skrbnosti. Kar zdeva Latinsko Ameriko, ja, dejstvo je, da je Honduras tukaj pomembno vprašanje in eh, vprašanje zdaj še enkrat je, ali zdaj nameravamo kaj storiti Latinsko Ameriko eh, s Hondurasom v stanju, kakršnem je. Dejstvo je, da bo potrebno zadeve na novo preučiti, enkrat, ko bo zaprisegla tudi vlada, ampak spet to je zdaj politična odločitev, ki bo potrebno sprejeti in kjer boste tudi vi imeli besedo. Tako da zdaj vas lahko tudi jaz vprašam, kaj bomo storili, se bomo z njimi pogajali ali ne. Dodatno vprašanje. Hvala lepa, spoštovani gospod kandidat za komisarja. Kar zadeva Kolumbijo, ste omenili tudi posebno varovalno klauzulo ki naj bi veljala pet let po vstopu veljavo tega sporazuma. Če ta sporazum ni tako uravnotežen, kot morda menite, da eh, bi moral biti, ali morda pet let ni nekoliko prepozno za določene industrije. Verjetno meni, mislite na Korejo, kajte omenili ste Kolumbijo. Ja, ja, Korejo sem se zmotil, oprostite. Torej, razlog, zakaj imamo to rešitev, da carinski odtegljaj stopi veljavo pet let po vstopu veljavo sporazuma. Torej sem se spraševal, zakaj je to. No, odgovor je, da se takrat odpravijo vse carinske dajatve. Ker če bi imeli carinske dajatve in potem carinski do odtegljaj, bi bilo to nekoliko kontradiktorno. In to je tudi odgovor na vaše vprašanje. Hvala lepa. Besedo ima gospa Desarnez v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Večkrat ste dejali, da je za vas eh, mednarodna trgovina nekaj, kar ni cilj sam po sebi, temveč je to eh, nek inštrument, ki naj služi širšim političnim ciljem. S tem se strinjam in veselime, da to slišim. Ampak, eh, če tukaj torej ne gre zgolj za neke splošne izjave, potem mislim, da se treba zavedati tudi določenim spremembam. Ali menite, da je potrebno spremeniti določena pravila tudi v okviru STO-ja eh, in sicer na področju eh, socijale, na področju okolja, torej ali ste na ta način zavezani reformom ali ne, no prej ste zavrnili zamisel o obdavčitvi izpustov CO2 na meji, kar zagovarjajo nekatere države. Jaz še nimam odgovora na to ampak eh, mislim, da je bilo pomembno, da tukaj najprej upravimo študijo vplivov, potem pa se odločamo naprej. Odgovor. To, kar sem dejal, je, da menim, da je potrebno spregovoriti o določenih spremembah v okviru STO. Enkrat še le, ko bo krog iz dohe zaključen. Mislim, da v tem trenutku ni pametno teh stvari načenjati. Mislim, da moramo zdaj resnično stvari zaključiti, potem pa si bomo pogledali, eh, kaj bi veljalo storiti glede okolja človekovih pravic, kako bo to obravnavano v okviru STO in predvsem tudi seveda vprašanja podnebnih sprememb. Zdaj, kar zadeva obdavčitev oglika. To ste konec konca doživeli že pri vas, v vaši državi. Uveden je bil tak davek, vendar je ustavno sodišče to potem razveljavilo in zavrnilo, kajti šlo je za problem zakonitosti in to načelo ni bilo spoštovano pri tem zakonu. Zdaj bo prišlo do spremembe te zakonodaje, do nove različice te zakonodaje, ampak tudi mi smo bili temu priča v preteklosti. Nikakor ni enostavno kaj takega uvesti ob eh, zagotavljanju spoštovanja načela zakonitosti. In sam sem tudi prepričan, da če bomo to storili, bo prišlo do trgovinske vojne. Mislim, da naš gospodarski sistem, naš ekonomski sistem eh, s tem nečistar ne pridobi. In preden se lotimo tega, moramo resnično, zelo, zelo resno o tem spregovoriti. Sami ste omenili neko študijo vplivov. Mislim, da smo takšno študijo že sprožili, moram, o tem še, moram to še pogledati skupaj s svojimi eh, zaposlenimi. Mislim, da tukaj ne gre toliko za vpliv, ampak zgolj za dejansko izvedljivost tega. Dodatno vprašanje. Mislim, da bi bilo pomembno unesti nekoliko več razmisleka, nekoliko več eh, ocen v pripravo politik EU. Vi ste zaenkrat eh, komisar pristojen za razvoj, ampak sama moram reči, da se mi zdi, da naša politika na tem področju ni zadostna. In eh, odpiranje trgov za vsako ceno povzroča povečanje stopne revščine, zelo, zelo velike razlike. Revni kmetje ne morejo več živeti od tega, kar pridelajo na svoji zemlji, zemlji še posebej v Afriki, tako da mislim, da so to tisti bistveni izzivi za EU, kar zadeva države v razvoju. In moram reči, da resnično menim, da potrebujemo drugačno, drugačen pristop k razvoju prihodnje. Naj povem, da sem v preteklosti že veliko razmišljal o tem, še posebej v zadnjih mesecih, kaj torej storiti, da bi državam v razvoju ponudili več pomoči. In odgovor na to ni enoznačen, ni enostaven. Prav tako pa ne moremo kar reči, da je sta este volje pe krog iz dohe za to neposredno odgovorna. Kajti, ko govorimo o najmanj razvitih državah, tukaj ne sme priti do zmanjšanja njihovih carinskih stopenj. Tega tudi ne počno v krogu jezdoha. Ampak vse te države, še posebej na evropskem trgu, uživajo svobodni dostop v okviru mehanizma vse raznorožja. In mi smo edini, ki smo to zagotovili na svetovni ravni. Mi si želimo, da bi se to na podlagi kroga jezdohe tudi generaliziralo. Tako da mislim, da počnemo stvari, ki. ter pomagajo državam pri premoščanju njihovih težav, ampak obenem se moramo zavedati tudi tega, da je razvoj, razvojna politika zelo, zelo zapleteno področje in iz dneva v dan se tega bolj zavedamo. Sedaj dajem besedo gospodu Fjellneru iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Najprej, vesel sem, da želite spremljati pogovore v okviru STO-ja, vendar pa določene pravile lahko vodijo v protekcionizem in lahko ogrožijo okolje, kajti okolje samo ni nekaj, kar lahko povzroča Eh, oziroma trgovina ni nujno nekaj, kar bi povzročalo probleme za okolje. Trgovina lahko te probleme dejansko rešuje. Zato me zanima, kako bi lahko našli takšne metode, ki bi pomagale pri podnebnih spremembah, pri boju proti podnebnim spremembam. V, na kopenhagenski konferenci so se številni z, zauzemali za omejitve na področju trgovine, čeprav bi to lahko um, oviralo naš boj proti revščini? Ali imate kakšno idejo o tem, kako bi lahko uh, se odzvali na podnebne izzive, hkrati pa bi imeli več proste trgovine? Sedaj bom bolj strokajti. Skoraj deset minut zaostajamo. Minuta za odgovor, gospod Degucht. Hvala lepa. Eden izmed pristopov, ki bi ga lahko obrali, je ta, da bi skušali doseči dogovor o resnično svobodni trgovini pri okoljskih proizvodih, da bi torej tukaj odpravili tarife. Podali smo predlog o tem, seveda eh, sedaj nimamo dovolj časa, da bi to lahko uveljavili na ravni STO, ampak lahko bi našli nekakšno zavezništvo držav, ne samo držav v razvoju, ampak tudi razvitih držav, ki bi se pridružile takšni schemi. Imamo pa tudi določene um, težave. Brazilija, na primer, želi, da bi se bioetanol vključili na seznam, ampak uh, Tukaj obstajajo različne vrste bioetanola, nekatere so vzdržne, nekatere ne, zato je potrebno o tem razpravljati. Morda bi nam pomagalo, če bi odpravili tarife pri okoljskih proizvodih. To bi pospešilo okolju prijazne prakse, Eh, dobro, lahko se zatekamo tudi k tehnološkim ukrepom, ampak moramo eh, slej, ko prej ukrepati na področju proizvodov. Hvala lepa. Gospod Fjellner, razmišljal sem o možnosti, da bi imeli okoljsko-trgovinske sporazume, podobno kot eh, informacijsko-tehnologijske sporazume. Ampak vaša ideja se mi zdi dobra. Zanima me tudi možnost nove okoljske zakonodaje tudi ta bi lahko ustvarjala nove netarifne omejitve. Zanima me, ali menite, da bi lahko evropske izkušnje uskoristili za to, da se borimo proti takšnim praksam v Evropi. V Evropi smo to rešili poskušali smo odpraviti nepotrebne omejitve trgovine. Morda bi lahko enako naredili v prostotrgovinskih sporožumih, ki jih imamo z drugimi državami. Lahko pa bi to naredili tudi na multilateralni ravni, tako da okoljska zakonodaja ne bi ustvarjala novih ovir za trgovine. Hvala. Če želite ustvariti trg, najprej, odpra, trg, najprej odpravite tarife ko izginejo tarife, se pojavijo mm, netarifne omejitve in postajajo vedno bolj sofisticirane. In eh, temu smo bili priča tudi v Evropi. Potrebovali smo celo desetletje, da smo te omejitve odpravili. Na ravni STO-ja pa bomo verjetno potrebovali še več časa. Vsekakor pa se moramo s temi problemi ukvarjati. Prav imate. Ko je sprejeta neka zakonodaja, lahko ima tudi stranske učinke. Včasih so sporozumi celo takšni, da spodbujajo takšne učinke. In uh, ne bi me presenetilo, če bi se zgodilo, da bi dobili okoljsko zakonodajo, ki bi bila protekcionistična. Ampak to se lahko zgodi za katero koli zakonodajo in uh, zato se bo seveda zgodilo tudi z okoljsko. Hvala. Sedaj pa gospod Bernd Lange iz skupine SD. Hvala lepa, predsednik. Gospod Degucht vsi smo si edini, da trgovinska politika ne postavlja uh, pod vprašaj uh, dobrin Evropske unije, ne stopne svobode in ne socialnih uh, jamstev. Sprejeli smo svežen o telekomu in uh, hkrati smo zaščitili uporabnike interneta pred uh, možnimi zlorabami. In tukaj so potekale buljne razprave. Sedaj slišim, da eh, v razpravah o akta z, z, z ZDA se ponovno te naše določbe eh, postavlja na kocko. Ali lahko jamčite, da pogajanja akta ne bodo ogrozila svežnja Telekom, da bodo zaščitila dostop do interneta in ali bomo zaradi Lizbonske pogodbe dobili bolj transparentna pogajanja? kar se tiče preglednosti. Mislim, da sem eh, o tem že govoril pri enem izmed prvih vprašanj. Eh, enako bom naredil tudi eh, v povezavi z akto. Spoštoval bom svežen telekom pri akti. Akta ne sme biti takšna, da bi ovirala dostop do interneta. To ne bo naš pristop. to, na kar moramo biti pozorni pri akti, je to, da želimo preprečiti uh, ponaredke. Uh, no, ne gre tukaj za nekakšne ponarejene uh, eh, majce, gre za organizirano ponar, uh, ponarejevanje uh, strani organiziranega kriminala. Prav gotovo pa ne želimo omejiti svobode izražanja preko interneta. Dodatno vprašanje? Hvala lepa. Eh, drugo področje pa je eh, naše socialno sobivanje. Če sklepamo trgovinske odnose oziroma sporazume z državami, kjer so naprimer stavke prepovedane, kjer je veliko dumpinga, eh, kakor naprimer je to v Južni Koreji, potem imamo seveda um, vplive na konkurenco. Ta, to pa spet povzroča pritiske na naše socialne določbe. Kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da uh, bomo zaščitili naš socialni model in da bomo zaščitili naše uh, določbe na področju dela? Žal mi je, da imam samo eno minuto za odgovor. Menim, da bomo potrebovali ravno trgovino za to, da bomo lahko zaščitili naš socialni model v Evropi. Kajti za zaščito tega modela potrebujemo rast in po gospodarski krizi, ki jo sedaj doživljamo, rast ne bo prišla sama po sebi. Zato moramo biti realistični. Kaj bomo naredili? Imamo mehanizme trgovinske zaščite, te bom izkoristil na osnovi analize. kar se tiče prostotrgovinskih sporazumov, naprimer z Korejo, eh, pa imamo prav tako odločitve eh, na področju delovnega prava. Imamo eksplicitne reference eh, oziroma navezavo na pogodbe mednarodne organizacije dela in natančno bomo nadzorovali izvajanje teh določb. Enako velja za Kitajsko. Sporazum, o katerem se pogajamo za Kitajsko, gre za sporazum o sodelovanju, torej tukaj nisem vodilni, ampak tam obstaja poglavje o gospodarskih in socialnih pravicih, pravicah in skušali bomo zagotoviti, da bodo te pravice spoštovane. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papa Stamkos iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Evropska unija je eden izmed najbolj odprnih, odprtih trgov vendar pa to ne velja za vse naše trgovinske partnerje, ki ohranjajo netarifne omejitve in pa visoke tarife. Še več, kar se tiče uvozov na evropski trg, pogosto obstajajo prakse gospodarskega, socialnega in pa okoljskega dumpinga. In obstajajo nižji proizvodni standardi kot v Evropi.

To je zelo kompleksno vprašanje. Kaj se tiče razvojne agende iz duhe? Menim, da se moramo vrniti na sam začetek. Gre za razvojna pogajanja. Tako, da bomo morali poskrbeti za to, da bo rezultat eh, služil interesom držav v razvoju in da bo tem državam omogočil, da postanejo del svetovnega gospodarstva. To je bistveno. Evropska unija na odločilen način želi to obraniti v pogajanjih. Ne gre samo za problem uh, uh jug-sever, ampak tudi za problem jug-jug. In obstaja tudi diferencijacija med posameznimi stopnjami razvoja pri državah v razvoju. Zato uh, ne bomo edini krivci v primeru neuspeha. Uh, Zato skušamo eh, biti kar se da eh, tem državam v pomoč in to bomo še naprej počeli. Vedno potrebujemo ravnovesje med eh, tem, da po eni strani uvajamo kriterije za države v razvoju in tem, da jim damo možnost, da te države postanejo gospodarsko aktivne. In uh, enako se zgodi, ko uh, upoštevamo vse različne norme, ki, jih, uh, ki ste jih omenili. Tu je torej potreben dogovor. Upoštevati moramo, da obstaja velika razlika v razvoju med temi državami in pa nami dodatno vprašanje. Odhajajoča komisarka je eh, um, sestavila strategijo o globalni Evropi in dostopa do trga. Kakšen bo vaš akcijski načrt za to, da bi lahko olajšali okoliščine svobodne in pa večstranske trgovine? Prosim, da se držite časa pri odgovoru. Naj povem nekaj o dostopu na trg. To je pomemben del našega delovanja. Eh, tukaj so potrebne. Tukaj so potrebna ofenzivna dejanja. In mislim, da smo zabeležili kar nekaj uspeha v primeru dostopa na trg, naprimer v primeru Egipta z prenosnimi telefoni. To je nujen del naše strategije, ki pomeni naslednje. V pravnih okvirih želimo odpravljati uh, razne probleme na področju pravil ali pa ne tarifnih omejitev. In to je bil eden izmed uspehov uh, strategije Globalna Evropa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa De Kajzer iz skupine SD. Merci, Hvala lepa. Predsednik, gospod eh, komisar. Iskreno povedano, ste kar nevaren recidivist. Na zadnjem zaslišanju za vašo sedanjo funkcijo ste bili legendarno iskreni. Zdaj je bil incident z Demokratično republiko Kongo, kar nas seveda ne preseneča in eh, nasplošno gre za to, da je potrebno spodbujati dobro vodenje in upravljanje, socialno pravičnost človekove pravice in tukaj vsekakor stojimo za vami. Ampak sama imam še vedno v mislih to, kar ste dejali. Namreč vse to je seveda lepo in prav, ampak treba je videti, kakšni bodo učinki vsega skupaj in kakšne bodo tudi morbitne negativne posledice še posebej za Demokratično republiko Kongo, vemo, kakšne so negativne posledice in kakšne še bodo negativne posledice eh, v prihodnosti. In zanima me, kaj o tem menite, glede na to, da to je sestavni del vaše strategije. Gospode Kajzer ne bi zdaj eh, vstopil v neko nacionalno-belgijsko razpravo s tem v zvezi, ampak eh, naj vam povem, da je moj nagovor, ki sem ga imel 16. decembra v Evropskem parlamentu, Eh, nagovor, ki je bil deležen soglasne podpore, tudi strani vaše politične skupine, mimo grede. Ja, saj v bistvu, v bistvu sem vam hotela iz, izreči kompliment, da ne bo pomote. No, potem pa lahko zaključim tako, da eh, ne menim ravno, da sem eh, recidivist, torej povratnik, ampak se mi bolj zdi, da sem dosleden v svojih načeljih in svoji politiki. Dodatno vprašanje. Ja, Vsekakor, doslednost je tukaj pomembna. No, bil je, to je bil kompliment, ampak hotela sem samo reči, da bodite pozorni, kajti to vsekakor ima svoj učinek. Glede doslednosti, na dolgo in široko ste mm, spregovorili o tem, kako nameravate obravnavati eh, vprašanje Kolumbije in če kje potrebujemo dobro vodenje in upravljanje, če kje potrebujemo uh, eh, rešitev na tem področju, potem uh, to velja tudi za Demokratično republiko Kongo, tako kot eh, za, za Limo in upamo, da bo se tukaj dosledni tako pri pristopu kot pri posledicah. Ja, to niti ni vprašanje, tako da težko na to odgovorim, je bolj izjava. Ampak mislim, da sem eh, zelo jasno povedal svoje stališče s tem v zvezi in to ni nekaj, kar bi bilo omejeno zgolj na Kolumbijo, to je nekaj, kar zadeva številne sporazume, ki jih je že potrebno izpogajati in eh, situacija je vsakič, vsakokrat eh, drugačna in zato je doslednost še kako pomembna. Hero. Sedaj pa moj kolega, eh, oziroma moja kolegica, skupina Kristjana Muskardini, EPPD. Najlepša hvala. Veseli me, da ste z nami, ste zelo izkušen, moški, velik strokovnjak. Drugi kolegi so vam zastavili vprašanja v povezavi z dumpingom. Veliko se je govorilo o pogajanjih iz Dohe, ki bi morala doseči rezultat že pred leti, vendar do tega ni prišlo. Poleg tega ste v svojih pisnih odgovorih eh, govorili tudi o svetovni trgovinski organizaciji. Tukaj pa ste dejali in to ste tudi napisali, da verjamete v odnos med eh, komisarjem in pa Evropskim parlamentom. V nobenem izmed svojih pisnih odgovorov v povezavi z STO pa niste omenili mnenja Evropskega parlamenta, ki ga je ta podal v okviru plenarnih zaseden. Kar zadeva geografsko poreklo. Del sveta se strinja z nami, ne pa celoten svet, vendar pa, kar me zanima, je, eh, kako nameravate delovati na tem področju. Tega niste natančno povedali. I, I uh, Vem, da je Italija ena izmed držav, kjer se o tem razpravlja. To razumem. Ampak razumete, morate tudi naslednje. Takšno uredbo lahko imamo samo, če bo dosežen dogovor med svetom in parlamentom, kaj ti gre za proces soodločanja. Kajti Ashton je podala nekaj predlogov, da bi odpravili uh, ovire. Sam bom nadaljeval s tem delom. Menim, da je to dobra ideja, da bi imeli takšno uredbo, zato se bom za to trudil, Vendar pa je svet razdeljen, zato se ne dogovorijo. Potrebna je večina in trenutno ta ne obstaja. Skušal bom si tukaj prizadevati za napredek. Morda bi bilo bolje, če me o tem povprašate čez nekaj mesecev, ko bom imel več izkušenj o tem, kaj je možno in kaj ni možno pri tej specifični temi. Za nas je pozitivno, da ste pokazali dobro voljo, vendar pa je nekaj mesecev za nas že preveč. Parlament mora skupaj s komisijo pravčiti, kaj storiti v zvezi z svetom, sicer bodo naši dobri predlogi ostali zgolj na papirju. Sodelovanje med komisijo in parlamentom pa bo zgolj pravična igra, ki tudi ne bo obrodila konkretnih sadov. Pokazali ste torej pozitiven odnos do geografskega porekla in morda bi bilo dobro, da bi proučili tudi carinski sistem evropskih držav, še posebej, če si ogledamo težave, ki se pojavljajo z eh, ponarejenimi proizvodi, ki se uvažajo na evropski trg. Mislim, da bi zato morali vzpostaviti evropski program. Poleg tega pa se je potrebno osredotočiti tudi na zakonito trgovino, pri tem mislim predvsem na nevarno trgovino zdravili preko interneta. Kar se tiče uredbe 1383 skozi 2003, to uh, uredbo bomo revidirali možno je, da bi v primeru nizozemske, ko je šlo za generična zdravila, ni možno, da ta uredba ni bila pravilno uporabljena. Zato bi morali posodobiti to uredbo. Zagotoviti moramo, da bodo generična zdravila lahko svobodno izvožena in da tukaj ne bodo obstajale ovire. Kar se tiče uredbe same, gre za proces soodločanja in zato ne gre samo za besede, gre za postopek z določenimi omejitvami, zamudami, z možnimi pobudami udeleženih teles, torej sveta in parlamenta in eh, Eh, spravnega odbora. Eh, sam bom poskusil poenostaviti ta postopek, ampak v procesu soodločanja sta svet in parlament tista, ki se morata dogovoriti. Hvala. Sedaj pa gospa Lukas v imenu zelenih. Opravičujem se za drugo vprašanje, ampak nek kolega eh, ni bil prisoten. Vrnila se bom na to, kar je povedal gospod Lange o uh, akti, o sporazumu za boj proti ponarejanju. Parlament je bil oddaljen od teh razprav. Nikoli nismo videli nobenih uh, osnutkov po glavi sporazuma akta in uh, že vnaprej je bilo dogovarjeno, da bo to zaupno. Vendar pa to ni v skladu z zahtevo ZDA. Uh, um, ZDA tukaj želi postopati po hitrem postopku. V Evropske unije pa imamo drugačne zakonodajne okvire in v okviru Lizbonske pogodbe se je potrebno z parlamentom posvetovati in se dogovoriti. Kot uh, komisar za trgovino, kaj boste naredili uh, za to, da boste nakovredno svet kot parlament uh, obveščali o poteku sporožuma akta, tako da boste lahko vzeli v poštev naša stališča in ali ste eh, se pripravljeni zoprstaviti zahtevam o zaupnosti, eh, ki so ga zahtevale ZDA v primeru sporožuma akta. Če obstaja dogovor o zaupnosti med uh, upletenim, upletenima stranima, potem bom ta dogovor spoštoval. Moram ga spoštovati. To ne pomeni, da ne bomo razpravljali o tem, uh, zakaj pri akta gre, kakšne naj bodo smernice za EU, ampak vsekakor bom. Uh, torej, vsekakor bom upošteval to, kar bo zapisano na papirju. Ampak, če sprejmete začetek pogajanj pod določenimi pogoji, potem morate ta dogovor spoštovati skozi vse potek uh, pogajanj. Tudi sam bom to spoštoval, bom pa upošteval tudi vaša stališča. Dodatno vprašanje. Rada bi povedala, da se potem sprašujem, ali je bilo pravilno sprejeti te določbe o zaupnosti. Torej, vem, da to niste bili vi, ampak ali je bilo prav, da je komisija to sprejela. V našem zakonodajnem okviru je jasno zapisano, da parlament mora biti udeležen pri razpravah in da mora imeti dostop do informacij. Torej, prvo vprašanje je potem, ali bi sploh smeli sprejeti to, uh, eh, za, to zaupnost. In potem uh, me zanima tudi sporazum z Kanado. Tudi tukaj bodo zapisana takšna poglavja. Uh, Eh, in zanima me, ali boste pri tem sporazumu sprejeli drugačne pogoje, tako da potem tudi ta postopek ne bo zaupen. Verjetno veste, da so vaše nove pristojnosti na področju trgovine. Nove pristojnosti, šele Lizbonska pogodba vam daje možnost soodločanja in imate možnost sodelovanja pri spogajanju pogodb, eh, sporazumov klauzula zaupnosti je bila določena v prejšnjem režimu, ki je bil pač drugačen. Sedaj bomo morali presoditi o tem, ali lahko sprejmemo določbe o zaupnosti ali ne. In eh, razumeti morate, da so včasih eh, pogajanja možna samo, če sprejmete določene dogovore o zaupnosti. To je pač neko ravnovesje, ki ga bomo morali skupaj doseči v povezavi za Kanado. Torej, sedaj imamo nov režim in uh, upoštevali bomo tudi stališče parlamenta, vendar pa je potrebno razumeti, da še vedno govorimo o dvostranskem sporazumu, ki ni enak kot večstranski sporazum. Hvala lepa, sedaj pa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 Prepričan sem, da obstaja velik pritisk na področju človekovih pravic in pa uh, razumnega vodenja uh, v državah razvoja, s katerimi sodelujemo. Vendar pa imamo tudi naprimer, primer Šrilanke, kjer uh, je Evropska unija predlagala začasno zamrznjenje dogovora GPS. Uh, Eh, zahtevali smo, da se spoštujejo človekove pravice eh, in eh, tukaj se je stanje v Šrilanki izboljšalo. Vendar pa me zanima, ali razmišljate o predlogu, da bi odpravili to odločitev v luči pozitivnih sprememb na Šrilanki. Torej, kakšno je trenutno stanje? komisija je natančno analizirala dogodke in je ugotovila, da se treh pogodb v okviru ILO ne spoštuje. Komisija je predlagala svetu, da naj eh, se odloči za določene ukrepe v povezavi z GPS 3 eh, oziroma plus. Sedaj je to v obravnavi v svetu, imajo šest mesecev in po teh šestih mesecih bomo ponovno začeli pogovore za Šrilanko o spremembah, eh, torej če se bodo pojavile v vezavi z pogodbami ILO. Torej imamo ta čas šestih mesecev za to, da najdemo potrebne rešitve. In uh, upam, da potem ne bo do potrebni ukrepi v zvezi z GPS. Trenutno pa so določeni ukrepi potrebni in Šrilanka mora izboljšati stanje v teh šestih, šestih mesecih, ki jih ima na razpolago. Dodatno vprašanje. Kakor smo slišali, Povedali ste, da je pomembno spoštovati človekove pravice. Pomembno je, da imamo dobro vodenje. Drug primer je Kongo. To je država, ki že dolgo trpi zaradi vojne in to ni edina država, ki je takšna. Veliko takšnih držav je po svetu, naprimer v Afriki. In, uh, Evropska unija z temi državami trguje? Ali mislite, da imamo na razpolago še kakšne inštrumente za to, da bi lahko tem državam pomagali, tako da bi te lahko imele funkcionalne vlade in dober standard človekovih pravic? Morda bi lahko eh, razmislili o okrepljenem gospodarskem partnerstvu ali razmišljate o čem takšnem? Trenutno se pogajamo z eh, se pogajamo o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, In povedal sem že, da bi se ti sporožni morali osredotočati na razvoj. Seveda pa je pomemben del tega tudi trgovina. Veliko dela nas čaka v povezavi z eh, projektom Aid for Trade, pomoč za trgovino. Eh, v veliki meri pri vprašanju trgovine med Afriko in EU eh, torej niso problem uh, tarife. Gre tudi za fizične omejitve uvoza, gre za logistiko, gre za zakonodajne okvire. In zato smo se kot Evropska unija in tudi v okviru STO osredotočali na olajšave na področju trgovine in Aid for Trade je pomemben inštrument, ki ga moramo v prihodnosti še bolj izrabiti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ransdorf v imenu skupine Guje. Hvala lepa. Komisar, vi in vaši kolegi boste naš kapitan v nevihti. Eh, živimo v viharnih časih gospodarske krize in letos bo brezposelnost dosegla številko 57 milijonov ljudi. To je ogromen problem. In najboljši način boja proti brezposelnosti je ta, da uvajamo inovacije. 75 odstotkov rasti BDP-ja v državah v razvoju je vezanega na um, raziskave, inovacije, razvoj. Zanima me, kaj boste kot komisar naredili za to, da bodo inovacije bolje izvajane v praksi. Komisija lahko veliko naredi na tem področju. To je, eden, to je ena izmed glavnih pomankljivosti v Evropi. Poglejmo si revolucije na področju makroelektronike. Vse pomembne inovacije so v Evropi, vendar pa je industrijska proizvodnja Eh, v glavnem zunaj meja Evropske unije. Kar se tiče zelenega gospodarstva, eh, imamo prav tako tehnologijo, inovacije in to bi lahko tudi prelili v proizvode ter jih tržili. Eh, kako to narediti v Evropski uniji? Dobro, o tem imam nekaj idej, ampak mislim, da so za ta odgovor bolj primerni drugi kolegi. Dodatno vprašanje? To ni stoprocentno res. Proizvode se trži in mednarodni trg je vaše področje. Upam, da lahko računamo na nove veje proizvodnje, nove oblike proizvodnje. Obstajajo veje, kjer smo vodilni eh, nanotehnologije, zelene tehnologije in to bi lahko tržili tudi za pomočjo komisije. Potem govorite o splošnem okviru trgovine. V, pogajan, v naših pogajanjih veliko pomena pripisujemo uh, proizvodom, tudi storitvam in uh, skušamo doseči ambiciozen dogovor na tem področju. Zauzemamo se za odpravo tarif, eh, tudi ko gre za okoljske proizvode, tukaj skušamo doseči dogovor, eh, ko gre za prodajo teh proizvodov. Vendar pa obstajajo še vedno določene pomankljivosti pri tem, ko inovacije skušamo prodajati preliti v dejanske proizvode. Tukaj je potrebno še veliko storiti. Dobro, to je lahko zanimiva razprava, ampak eh, mislim, da se ne bi mm, moral podrobno spuščati v to, kaj bi bilo tukaj potrebno narediti. Hvala lepa. Sedaj pa spet gospod eh, Darth Maut v imenu EFD. Že drugič govorim, kaj ti moj kolega ni prisoten. Gospod eh, Deguht, eh, to je bila zelo impresivna predstavitev. Eh, ker je to že 37 vprašanje, ni več veliko povedati. Vendar pa vseeno me zanima nekaj. Pravite, da moramo trgovino postaviti v oziroma osvetiti z vidika različnih politik. Ampak, kot je povedal David, David Martin, uh, Zanima me, kaj osebno menite, da so evropske vrednote na tem področju, kaj osebno razumete pod pojmom človekove pravice. Sam sem se naučil, da človekove pravice pomenijo različne stvari za različne ljudi. Moje osebno mnenje je to, da je socialni model, ki ga imamo v Evropi, takšen, da ga je potrebno ohraniti. Mislim, da gre za neprecenljivo kombinacijo svobodnega gospodarstva, da imamo visoko stopno socialne zaščite, da imamo eh, široko spoštovanje človekovih pravic na ravni Evropske unije. Zavedamo se, da je potrebno ukrepati na področju podnebnih sprememb, da želimo biti vodilni na tem področju. V Kopenhagnu nam eh, še vedno niso prisluhnili, ampak zato ne gre kriviti nas, ampak tistim, ki nam niso sledili. Imamo tudi poslanstvo, ko gre za razvoj, eh, smo vodilni na področju razvojne pomoči. In eh, vse to moramo horizontalno preliti v politike, ki jih eh, oblikujemo. Mislim, da je naša družba družba, ki temeli na vrednotah in eh, vesel sem, da sem del te družbe. Mikrofon, prosim. Ja, ampak opažam, da implicirate, da bi trgovinsko politiko morali izkoristiti kot inštrument za izvoz evropskih vrednot drugim družbam. Tako sem to vse razumel. Ali bi morda lahko to pojasni, pojasnili? In dodal bi še to, da politizacija trgovinske politike je bila uh, značilnost vaše predhodnice. In izrazil bi željo v imenu Združenega kraljestva. Torej, ker smo uh, član Evropske unije, uh, nas predstavlja komisar za trgovino, ampak da bi morali sedaj še uh, prenašati to politizacijo vrednot, uh, to je pa res že preveč. Ali boste vi nadaljevali za to prakso? Lahko kaj poveste v zvezi s tem? ne vem, zakaj ne bi verjel v vrednote, ki so temelj evropske družbe. Ne vem, zakaj me te ne bi smele uh, navdihovati, tudi ko vodim eh, trgovinska pogajanja. Trgovinska politika je ne samo vrednota, ampak tudi nujnost trgovina nam je v korist samo, če damo ustrezne pogoje našim trgovinskim partnerjem. Zato tukaj ne vidim nobenega protislovja in za vsem spoštovanjem ne bom eh, govoril o delu moje predhodnice oziroma predhodnika. Menim, da je opravil dobro delo. Eh, mislim, da ste govorili o Mandelsonu. Eh, Prehajamo k koncu naših vprašanj. Besedo dobi še gospod Teurer iz skupine Alde. Ali lahko naredim samo kratek neuraden odmor, tako da čestitam gospodu Teurer za njegov rojstni dan. Iskrene čestitke. In hvala lepa, da kljub temu sodelujete pri tej predstavitvi. Najlepša hvala. Hvala lepa za čestitke. Spoštovani kandidat za komisarja v povezavi z prostotarinskim eh, območjem eh, v okviru ASEAN-a se zastavlja vprašanje, ali se ne bi mogli po, morali pogajati z ASEAN-om 6. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je povezano z surovinami. Surovine so odločilnega pomena za evropsko gospodarstvo, za inovacije, za razvoj tehnologije in pri surovinah najprej pomislimo na nafto in plin, obstajajo pa tudi uh, druge sorovine, uh, redke kovine in tako naprej. In tudi to je povezano s trgovinsko politiko. Zaradi tega me zanima, kakšen pomen pripisujete varni oskrbi z sorovinami. Ali menite, da je to pomembno uh, trgovinsko območje, ali je potrebno razviti strategijo za varno oskrbo s sorovinami v Evropi? Uh, no, najprej čestitke za vaš rojstni dan. Singapur v tem trenutku ni mogoč prostotrgovinski sporozum z ASEANom kot celoto, zato smo se odločili za dvostranski pristop v političnem okviru, pa smo seveda za sodelovanje regije z regijo in vseeno je potrebno podariti, da se situacija v posameznih državah razlikuje. Vprašanje povezano z eh, surovinami je seveda zelo pomembno. V primeru Kitajske govorimo o 4-5 milijardah na leto. Eh, gre za tudi minimalne cene, za carinske dejatve in tako naprej to je zagotovo problem, s katerim se bomo morali soočiti. In to vprašanje bi morali nasloviti v gospodarskem dialogu na visoki ravni s Kitajsko, kajti to je ključnega pomena za evropsko industrijo. Hkrati pa je to pomembno tudi za varno oskrbo Evropske unije z sorovinami in sicer surovinami po pravičnih cenah, tako da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Ja, ali... Dopolnilno vprašanje je. Ja. Iz vašega odgovora sklepam, da se vam zdi tema pomembna ali lahko poveste, kdo bo odgovoren za to temo v Evropski komisiji ali ste pripravljeni o tej temi razpravljati tudi z nami tukaj v odboru za mednarodno trgovino. Povedati želim še, da sem zelo navdušen nad vašimi doslej zelo kompetentnimi odgovori. Um, Mislim, da ne bo razprave znotraj komisije. Mislim, da je to trgovinska zadeva, o kateri je potrebno razpravljati. Vsekakor pa imata tudi politično vsebino. recimo pri vrhu EU Kitajska, se bo o tem zagotovo tudi razpravljalo. Težko je namreč z našega vidika reči, da to ni namerna politika. Mislim, da gre za namerno politiko, ki sledi političnim ciljem. Poleg tega pa je tudi namerna politika, kar zadeva gospodarske cilje, naprimer, ko je potrebno plačati višjo ceno za surovine, kot pa je dejanska tržna cena v državah izvora. Mislim, da gre tukaj za izkrivljanje trga in ne za namerno politično strategijo. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z krogom vprašanj. To je bilo zelo naporno za našega kandidata za komisarja, kljub temu pa ima pravico še da poda kratko izjavo ob koncu. Kot predsednik tega odbora naj ne bi sam zastavljal vprašanj, vendar pa bi vas prosil, da naslovite, če je mogoče, temo, ki mislim, da bi bilo, bilo potrebno obravnavati v okviru te predstavitve in sicer, dokolikšne mere in na kakšen način bi lahko bil ta odbor in pa s tem parlament vključen v pogajalski mandat eh, komisije pri bodočih eh, trgovinskih pogajanjih. Seveda pa lahko sami izberete, kaj boste povedali v svoji zaključni izjavi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil, pa tudi vsem kolegom, za to predstavitev in za odkrito razpravo, ki smo jo imeli. Naj najprej naslovim vprašanje, ki ste ga sestavili. Mandat bo določil svet, tako je zapisano v Lizbonski pogodbi in tega sam ne morem spreminjati. Takšna odločitev je bila sprejeta. Vendar pa boste seveda igrali pomembno vlogo pri definiciji tega mandata in zagotovil bom, da se bo z vami ustrezno posvetovalo. Poleg tega pa bom vašemu odboru jasno predstavil, kateri so po mojem mnenju cilji eh, mandata, eh, v kakšnem političnem okolju bo potekal ta mandat, v kakšnem gospodarskem okolju in tako naprej. Imeli boste dovolj časa, zagotovil bom, da boste imeli dovolj časa, da izglasujete eksplicitno resolucijo na to temo. In to resolucijo bom upošteval pri svojih pogajanjih s svetom. Torej, storil bom vse, kar je v moji moči, da bi postali enakopraven partner pri definiciji oziroma natančni določitvi mandata, pa tudi potem v nadaljnih pogajanjih. Vendar pa je potrebno spoštovati tudi Lizbonsko pogodbo, ta lahko deluje le, če spoštujemo njeno vsebino. In še zadnje pripombe, nimam več veliko dodati. Podrobno sem proučil te včasih težavne teme v zadnjih tednih ni lahko študirati, ko si enkrat star 55, to moram povedati. Veliko sem se pogovarjal tudi z službami komisije in sicer o dejanskih problemih, s katerimi se srečujemo, o naših stališčih. In zastavil sem si tudi vprašanje, ali lahko tudi dosežemo dejanske rezultate. In kaj bom storil v letih, ki prihajajo, če me boste seveda potrdili kot eh, komisarja. Skušal bom zagotoviti konkretne rezultate, vendar pa je pri tem potrebno spoštovati ključni element evropske družbe, namreč spoštovanje človekovih pravic, zaščito okolja, boj proti podnebnim spremembam, pravice delavcev. Hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi gospodarsko rast. Mislim, da je to pomembno tudi za preostali del sveta zagotoviti moramo trajnostno rast v razvitih državah in čeprav posebej v Evropi. To je pomembno tudi za Evropo, če želimo ohraniti naš socialni sistem. Potrebujemo rast in mislim, da se moramo sredotočiti predvsem na vprašanje, kako lahko poskrbimo za trajnostno rast. Hvala lepa. Thanks, uh,